Bonjour les collègues, bonjour. Dober dan, dober dan, Jean-Claude Juncker. Prisrčno dobrodošli v politični skupini zelenih in IFA tu v Bruslu. Danes imamo z Jean-Claude Junckerjem, bomo imeli zelo zanimiv eksperiment. In sicer želimo ugotoviti, kdo je res eh, gospod Junker, kdo je gospod Junker za res. To, kar smo se naučili v zadnjih tednih, je to, da ni zelen, zeleni. To smo eh, videli tudi med eh, predvoljnino kampanjo. Razen tega smo eh, videli, da ste pravi krščanski demokrat. Kar smo prav tako razumeli, je, da ravno krščanske demokrate v Evropskem parlamentu včasih dvomijo, ali si zares krščanski demokrat. Vsaj te imajo za neke vrste um, socialnega demokrata za določen čas. Ko si nastopil v predvoljenem boju proti Skakeller, proti Martinu Šulcu, proti Boveju, je prišlo do nekaterih televizijskih dvobojev oziroma teh razprav. In predvsem potem dvobojev v Nemčiji so rekli, da pravzaprav skoraj ni razlik med Martinom Šulcem in Žonom Klodom Junkerjem. Nekateri so celo govorili o Julcu in Šunkerju. Mi zeleni pa smo tako malo sitnarili, smo rekli, da sta uh, si ta dva um, piščanca iz klora zelo podobna. Um, končalo pa se je vse tako, da si prišel v Bruselj in bil izvoljen z večino. In to pomeni, da seveda ostajamo pri svoji besedi, da naj bo kandidat oziroma ko, predsednik komisije tisti, ki je dobil večino. Ker imaš za sabo večino krščanskih demokratov in je to tudi največja politična skupina, smo izvedli pritisk na svet in smo rekli, da je samo ena možnost za predlog kandidata za predsednika komisarja in to mora biti Jean-Claude Juncker. Ker pa smo zeleni, pomeni ta načelnost v institucionalnih eh, dogovorih, torej to ne pomeni, da ko boš prišel v parlament in prosil za podporo, da dobiš avtomatsko tudi našo podporo. Ali te bomo lahko podprli in na kakšen način, bomo pojasnili danes. Zelo dobro se nam je zdelo, Jean-Claude Juncker, da si rekel, Eh, da nisi rekel, imam veliko koalicijo za sabo, temveč da si rekel, hočem eh, izvedeti, ali je možna tudi podpora manjših političnih skupin, ki niso vključeni v dogovore v Evropskem parlamentu, ki so bili sprejeti po uh, evropskih volitvah. Sledi napeta razprava, dve uri in pol si nam namenil in to se nam zdi zelo široko srčno za tako predstavitev, vendar za teme, ki jih želimo obravnavati, to pa spet ni eh, toliko časa. Gre predvsem za štiri tematska področja, ki se mi zdijo pomembna za nas in tudi zate. Najpomembnejša tema je odnos med državljani in evropskimi politiki. Tudi ti si šel skozi to predvolilno kampanjo. Um, bala sem se tega premika zasuka v desno, ampak eh, nisem pa pričakovala, da bo prišlo v Evropi eh, do tega, da se bodo ljudje tako oddaljili od politike in to smo doživeli. Uh, In kot nekdo, ki ima velike izkušnje, ki je proevropski politik, te želim vprašati, kako želiš premagati ta prepad med Brusljem in državljani. Razen tega se mi zdi pomembno tudi eh, eh, kako rešiti to, da je kriza Evropo naredila manj pravično. Zadnjih pet let je povzročilo veliko škode, kar zadeva pravičnost v Evropi. Iz zelenega vidika je seveda pomembno tudi eh, obravnavanje vprašanja trajnostnega razvoja. Trajnost, in to vemo tudi zaradi TTIP-a, eh, se danes smatra kot breme in ne kot eh, nek pozitiven izziv. Da je Evropa bogata, vemo, da pa niso bogati vsi, je prav tako res. Vendar kot velik gospodarski prostor smo vendar najbolj uspešen in najbolj bogat prostor eh, na svetu, da pa postajamo vedno bolj trdosrčni, vidimo pri vprašanju obravnave beguncev in prisiljencev. Tudi to je tema, ki nas zanima. In če se ozremo proti vzhodu, proti Ukrajini in Rusiji, in če pomislimo, da imamo pri, tri pridružitvene sporazume s trimi eh, vzhodnoevropskimi državami, ki smo jih sprejeli pred kratkim, pa ostaja odprto vprašanje neenotnosti, nestrnjenosti, kar zadeva Libijo, Severno Afriko, Sirijo, Bližnji vzhod. Ali bo uspelo da bo Evropska unija v prihodnem zakonodajnem obdobju uh, ustvarila skupno zunanjo politiko ali ne, Jean-Claude Juncker, vem, da je to zelo veliko. Predajam eh, kolegu Filipu, ki bo, ki bo vodil moderacijo pozneje, vendar najprej dobi besedo Jean-Claude Juncker. Eh, dobro jutro, mm, Rebeka, dragi Filip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 Belgici imeli veliko težav s tem svetovnim prvenstvom v nogometu in popolnoma si predstavljam, da je to lahko res, ker si sploh ne predstavljam, kaj bi se zgodilo, če bi Luksemburžani izgubili sedem proti nič, na primer, v nogometu. Torej, danes eh, bomo vsekakor pričakovali zmago. Res je. Torej, Eh, veseli me, da si me pozdravila kot dobrega starega evropejca. Pra, veselilo mi je, da si rekla dober evropejc, da sem star evropejc, to eh, mi ni bilo tako všeč, eh, kaj ti vedno pravijo, da sem dinosaur, nekako že, že izrabljen in <laughs> zato sem eh, vesel, da eh, si to starost povezala z dober, dober star evropejc adhérer d'abord parce que je le voulais, puis parce que nous avons eu. Euh, Mi smo imeli že veliko stikov, sicer v virtualnem svetu, po volitvah eh, in tudi številni med vami eh, sem imel določene stike in eh, moram reči, da za me Evropski parlament je neka velika neznanka. Že ko sem bil zelo mlad, Eh, sem vedel za Evropski parlament in vedel sem, da je to pravo središče demokracije in eh, zelo eh, sem vedno cenil možnost, da sem se lahko pojavljal tukaj in zdaj mi je pa sploh pri srcu, da se je velika večina odločila, da lahko sploh sodelujem v tem, eh, sam nisem eh, človek, ki bi pogosto spreminjal eh, mnenja in, in razumem tudi vse te nove razsežnosti, ki so se pojavile z novimi političnimi dogovori v tem parlamentu in mislim, da to tudi za zelene ni nujno slabo. Sem pa vesel, da sem lahko danes tukaj z vami, ker sem se tudi sicer vedno posvetoval z zelenimi in eh, tudi vesel sem dejstva, da ste bili vedno del večine, ki je eh, za Evropo. In eh, če pogledamo, kakšno je stanje dan današnji po državah članicah, vidimo, da so zeleni posod tisti, ki zagovarjajo uh, Evropo in ki, se, ki si vedno prizadevajo za to Evropo, tudi kadar je šlo zelo težko in uh, marsikdo uh, med vami se je prav gotovo zgražal nad številnimi uh, posegi uh, ki so uh, bili v bistvu proti javnemu mnenju in ki so se odrejali konkretno iz središča, iz Brusla in tudi moji številni eh, prijatelji v ELS in eh, drugi, ki so tudi med socialisti, se strinjajo, da je pomembno, da ustrajamo na tej Evropi in da si ne moremo privoščiti tega, luksuza, da bi pozabili na svoje temeljna načela in da bi pozabili na to, kako smo si nekoč predstavljali politično organizacijo naše skupne Evrope. No, zakaj sem se sploh odločil, da se kandidiram za to predsedniško mesto v komisiji? To ni nekaj, kar bi bil del mojega večnega življenjskega načrta, če lahko tako rečem. Ampak že odkar eh, smo začeli govoriti o, o prvotni deklaraciji o človekovih pravicah, sem bil že zelo aktiven, kot veste, v moji domovini v Luksemburgu. Eh, Veliko krat sem se eh, postavil v prvo vrsto, ko je bilo treba zagovati določena načela, tudi če ta niso bila vsem všečna. In uh, pravzaprav bi lahko že postal predsednik uh, komisije že e, leta 2004, če se spomnite. In uh, veliko krat sem imel že večinsko podporo in podporo svoje domovine, ampak uh, takrat sem se odločil drugače, kot veste. Tokrat pa sem si vseeno mislil, da velja poizkusiti, ne zaradi tega, ker bi trmasto ustrajal na neki avanturi, dogodivščini. To je po svoje sicer lahko dogodivščina, ampak sam bi rad eh, storil nekaj resnega, po najboljših eh, močeh eh, in eh, rad bi eh, pokazal vsej Evropi, eh, da je predsedniško mesto v komisiji tako, kjer lahko vplivaš na spremembe, eh, ker je veliko stvari, ki jih je treba v tej Evropi vseeno spremeniti, nekatere spremembe so nujne, druge manj nujne. In eh, sam eh, sem že med predvolilno kampanjo povedal, kakšno je moje mnenje o tem, kaj je treba storiti najprej, kakšne so prednosti naloge in eh, to svoje mnenje sem ustrajno eh, zagovarjal. Jasno je, da nisem eh, imel enakih možnosti kot drugi, ki jih tudi pozdravljam, ki so bili moji konkurenti v tem boju, ampak kot veste, razprave niso nikoli uh, Eh, lahke, kadar govorimo o resnih zadevah, tudi če govorimo recimo o bilanci dosedanjega dela komisije in eh, Če govorimo o delu komisije Barosa, lahko rečem, da nisem naslednik te komisije, vidim a, eh, možnosti za drugačno delovanje, a, ne mislim ustrajati na tistih a, Eh, vrzeli, ki so obstajale doslej, niti ne mislim kopičiti prednosti na račun napak drugih, ampak sam ne bom vedno govoril tega, kar bo vsem všeč. Ampak sam sem dosleden in eh, sam sem tudi priča razvoju, ki je potekal doslej. Res pa je tudi, da nisem imel vedno možnosti, da bi uh, plodno sodeloval v razpravi, ker mi zato preprosto niso uh, dovolili dovolj časa, kot je moj gospod Šulc, nekoliko preveč krščansko-demokratski, uh, da bi z njim nujno lahko spostavil širšo razpravo. In uh, res je tudi, da se vsi ne strinjamo glede prednostih nalog, tu si tudi naši evropski državljani zastavljajo številna vprašanja. Uh, Eh, še zlasti, kadar gre za gospodarski razvoj in za poslovanje. Eh, sam se bom zadev eh, lotil podobno, kot ste rekli tudi številni med vami, nalog, ki so zelo pomembne. Tu gre za zadeve, ki se odvijajo že nekaj desetletji, ki se niso zgodile nenadoma v zadnjih treh, štirih letih. Gre za evropski projekt, ki ni vedno uspel in sam ugotavljam, da za to obstaja več dejavnikov, namreč nekatere eh, države članice so pač eh, v svojih vodstvih imeli ljudi, ki niso eh, znali predstaviti Evrope na način, ki bi bil spremljiv za vse. Nekateri so celo Evropo uporabljali za izgovor, zato da so lahko blatili druge. In eh, v vsakem primeru, po vsakem eh, ministerskem svetu, po vsakem eh, evropskem vrhu smo znova preštevali prednosti in pomankljivosti. In mislim, da Evropa nikoli ni bila zastavljena zato, da bi bili proti nekomu, eni proti drugim, temveč zato, da si lahko med seboj pomagamo na demokratični način, da razvijamo evropsko demokracijo. Sam nikoli nisem bil pristaš razprav pri svetu, ki so namensko, lahko rečem, poglabljale v prepade in razlike med vsemi nami in s tem poglabljale krizo. Sam gledam na Evropo kot na skupinsko skupno prizadevanje in da gre za neka skupna načela, ki veljajo tako eh, v Franciji kot v Belgiji ali kjerkoli drugje. In eh, ali eh, res hočemo z razpadom Evrope govoriti o možnem razpadu Nemčije, Nizozemske, Združenega kraljestva ali pa Belgije? No, eno od včeraj, pravotovo ne in eh, lahko bi si tudi eh, Belgija prizadevala za prosti dostop do oceana. Eh, in mislim, da to ne bo neko vprašanje, na katerega bomo dolgo čakali. Sam sem pristaš majhnih držav, majhnih kraljevin in tudi vojvodstv, kot veste, torej sem zato, da majhni obstanejo. In Evropska unija je nekaj, kar vsi potrebujemo, ker Evropska unija ni isto kot Evropa. Evropa je večja. In eh, zato sem tudi velik zagovornik sveta Evrope, kjer je veliko več držav članic in lahko jih tudi občudujemo glede napredka, ki so ga dosegli v zvezi s človekovimi pravicami, naprimer glede splošnega demokratičnega napredka. In eh, Evropska unija ni Evropa, je pa res, da se mora naučiti, kako se bolje ukvarjati z zadevami, ki so v skupnem interesu. Vsi se ponavadi strinjamo, ja, res je, treba je najti novi zagon, poiskati nove načine in vsi smo moči, kadar govorimo, ampak ko je treba najti Eh, pravi pristop, potem se takoj znajdemo pred tem, da smo sicer načeloma vsi za, vendar nismo za enak način izvajanja tega. In eh, sam razumem, da eh, je Tukaj je zelo pomembno upoštevati vse razlike, razlike ne samo med različnimi verstvi, ki tukaj sobivajo, temveč tudi med različnimi političnimi vidiki in pristopi. Vsi poznamo našo zgodovino in kako so se razvijale določene eh, zadeve, naprimer v Franciji, kar je zelo vplivalo na današnje stanje zadev. In eh, vendarle, Eh, se trudimo, da bi vzpostavili neke skupne mostove, ki so še zlasti nujni, če ne govorimo o skupnem evropskem projektu za prihodnost. Moramo govoriti tudi o nekih novih eh, načeli, ki temelijo na starem načelu subsidijarnosti in sicer na način, ki bo dejansko imel vpliv na vsak danje življenje naših sodržavljanov. Kriza je res močno prizadela, Eh, vse prebivalce Evropske unije, vendar se moramo dobro zavedati tudi dejstva, da eh, obstajajo različne razsežnosti krize, tako na regionalni kot na lokalni ravni, vendar se na evropski ravni nikoli še nismo zadinili, kako se bomo s tem uh, spopadali. In uh, To nikakor niso lahke naloge, vendar pred njimi ne gre bežati. Gre za bistvena vprašanja v tej Evropi, ki združuje tako različne temperamente kot različne kulture in tradicije in vendar nihče ni opravil prave analize na to temo, ki bi bila dobra podlaga za nadaljne delovanje, zato da ne bomo na eni strani preveč obsojani, Eh, ker vsi pač nismo isti in imamo različne države članice, ki nekatere med njimi se počutijo kot žrtve eh, krivice in moramo razmisliti tudi o tem, kako in zakaj se je to zgodilo, kar je marsikdaj tudi posledica površnosti, s katero so se marsikdaj sprejemali določeni ukrepi. To velja tudi za področje gospodarskega razvoja in eh, zaposlovanja in treba se zavedati, da ne bomo dosegli razvoja z brezumnimi širitvami, z nepremišljenimi eh, dejanji, z nepremišljenim eh, opuščanjem določenih pravil igre, z deregulacijo. In eh, nisem sicer pristaš preveč stroge roke na vseh področjih, ampak treba je razmišljati racionalno, treba je omogočiti razvoj trga, vendar ne način, ki zaposlenih nenadoma dela sovražnike gospodarskega napredka. Treba je poskrbeti, da uravnovesimo eh, vsa ta neravnovesja, ki obstajajo in eh, sam imam eh, v glavi določen koncept medgeneracijskega sodelovanja, sodelovanja med državami članicami in mislim, da je treba poskrbeti za to, da se zmanjša ta razkorak, ki obstaja in sam se zelo zavedam tega, eh, prav tako, ko gledam, kakšno je stanje eh, naše mlade generacije. Torej, sem za določen napredek, eh, sem za realno stroge ukrepe, vsekakor pa sem proti pretirani strogosti sem za strogost, vendar ne za pretirano strogost. In zato mislim, da se je treba lotiti zadev na temelju premišljenih študij in analiz, da se vidi, kako se lahko določeni programi realno izvajajo. In ne moremo se držati nekih. Ne, eh, projektov, ne da bi razmišljali, kako to dejansko vpliva na življenje v praksi. Bili smo priča številnim primerom uh, neuspelih uh, poskusov urejanja zadev, ampak mislim, da bi morali trojko zamenjati z nekim drugačnim akcijsko usmerjenim organom, uh, ki bi se bolje prilagajal eh, dejanskemu stanju na podlagi temeljnih demokratičnih eh, načel. Eh, sam sem bil zelo vesel, ko so se pojavile prve zamisli o trojki, to me je celo navduševalo, ampak nisem predvideval, da se bodo zadeve odvijale v tej smeri, kot so se dejansko, to sem si predstavljal bolj kot orodje nekega prilagajanja in danes vidimo, da bo treba uh, dejansko najti nek nov način, neko novo mednarodno razsežnost to vrstnega delovanja in eh, sodelovanja in upam, eh, da se bo to sodelovanje tudi z evroskupino drugače zastavilo v prihodnje, tudi v drugi obliki sodelovanja s tem, kar smo doslej poznali kot trojko in uh, sam se mislim uh, boriti tako proti davčnim utajam kot proti davčnemu dumpingu. Uh, ne mislim uh, uporabljati sedaj neke tehnične uh, jezikovne bravure, ampak vsi vemo, o čem govorim. In uh, moram reči, da smo v moji domovini že uh, tekom desetletij uspeli doseči kar velik napredek ravno na tem eh, področju. Moram reči, da eh, smo tudi v zadnjih letih storili veliko glede razkritja bančnih tajnosti, kadar je to v skupnem interesu in eh, Eh, moramo tudi razmišljati o tem, kako se bodo v prihodnje razvijala naša podjetja in tej luči poskrbeti tudi za boljše davčne rešitve, tudi davek na finančne transakcije je ena od teh eh, možnosti. Moramo pogledati, kako bolje urediti davčno zakonodajo, ki prizadeva naša podjetja, eh, ne moremo govoriti eh, o tem, da eh, so določene prednosti namenjene samo nekaterim in ne pomagajo vsej Evropi. Ne moremo večno imeti ta pribežališča za davčne utaje, kot smo jih imeli doslej in moramo imeti način, da se spopademo tudi proti nelojalni konkurenci, ki izhaja ravno iz različnih davčnih pristopov. In posod v Evropi mislim, da bi morali poskrbeti za minimalni zajamčeni dohodek. Sam bi rad videl, da se to uresniči. In eh, v naših finančnih perspektivah moramo poskrbeti za temeljito analizo, ki bo omogočila to vrti razvoj. Sam sem eh, pri dosedanjih proračunskih zadevah sodeloval že eh, desetletja in vedno smo imeli težave s tem, da se na koncu zedinimo, vedno je prišlo do velikih razprav, ki so na koncu vodile kar do razkoraka in celo sporov med državami članicami, ko smo začeli govoriti o davčnih politikah in novih finančnih perspektivah. Ampak, eh, če pogledamo, včasih smo se o tem pogovarjali nekaj ur, sedaj nam je treba dvakrat po tri mesece, da se kamorkoli premaknemo in mislim, da je s tem treba preprosto prenehati, da je treba osmisliti tudi prispevke, ki izhajajo iz zaposlovanja. Kar zadeva sporazum o prosti trgovini ZDA, to bi lahko obravnavali tudi potem pri odgovarjanju na vprašanja. Dobro torej bi na posebna vprašanja bom odgovarjal potem. Est-ce que je vous dirai un mot de l'euro, non? On peut le faire. Ali naj povem kakšno besedo o evru, ne? Bomo to pozneje v razpravi. Ali naj vam govorimo o naložbah? Ja. No, tudi glede naložb moram reči, da so se te dramatično uh, zmanjšale v bistvu, kako kar govorimo, žal o 40-odstotnem zmanjšanju, ki je skoraj da virtualno, ker bi bilo lahko huje. In če bi pogledali še stanje javnih naložb uh, in javnih del, bi prišli še do hujših uh, rezultatov. Uh, sam se ne nameravam pogajati o tem, s tem ali z onim, počakal bom, da dobim svoja eh, pooblastila in storil kaj konkretnega, eh, brez eh, pretiranega besedičenja. Rekl sem si, da bom počakal na to, kakšen bo izid po teh eh, razgovorih, ki bomo imeli po predstavitvah v Evropskem parlamentu, da bom videl, do katere mere in na kak način lahko uporabimo že obstoječe instrumente za izboljšanje stanja na ravni naložb in eh, Mislim, da se vsi zavedamo, da brez naložb ne bomo prišli nikamor, da bomo s tem uh, Eh, prispevali k propadu naših podjetij in da vse, če se lotimo, mora upoštevati nek realen investicijski program, da ne gre za zadeve, ki bi izhale zgolj iz ekonomske literature, temveč je treba upoštevati tudi realne elemente, eh, ki bodo seveda tudi ekološko eh, usmerjeni. Uh, in da moramo svoje prizadevanja usmeriti v prihodnost, čemu naj prispevajo tudi naše sedanje razprave in razmišljanje o tej problematiki naložb. E, treba se zavedati, kaj so naše prednostne naloge, e, zmanjšati je treba tudi birokratizacijo Evrope in e, s tem nočem reči, da je komisija doslej naredila premalo, ampak morda vseeno ni uspela doseči vsega, kar bi bilo treba storiti in sedaj je naloga na nas, da si prizadevamo po najboljših močeh, zato tudi upam na dobro sodelovanje z vami, ne samo na virtualno, temveč dejansko in eh, sami imam željo prihajati k vam pogosto, Eh, in eh, odkrito razpravljati o zadevah. Mislim, da bi bilo modro, eh, tudi če ne boste odklanjali dialoga, občasno seveda. Sam sem za Evropo in za tiste, ki me bodo podprli v tem. Merci Jean-Claude pour cet exposé liminaire. Euh... Najlepša hvala, Žan-Klod, za ta eh, uvod eh, tukaj. Pri nas, pri zelenih, boš vedno našel ne zgolj eh, pozorno občinstvo, temveč tudi sodelavce, ki ti bodo pomagali. Tudi tvojemu predhodniku, Jose Manuelu Barosu, smo vedno ponudili roko pomoči in vsakeč, ko je prišlo do nekega novega zakonodajnega predloga, smo tudi povedali svoje odkrito mnenje. Najprej pa bi dal besedo torej, e, drugemu delu e, skupine zelenih, na katero prepogosto e, pozabljamo, kadar navajamo zelene. Torej, kolega izvoli. Kolega Juncker, govorim v imenu naše eh, zveze. Sem iz eh, Katalonije, kot veste sami, že zelo dolgo v parlamentu, že od leta 1999 in eh, moram reči, da smo v naši regiji Eh, zelo nastrojeni eh, proti stalni centralizaciji, smo za decentralizaciji in vem, da bodo tudi moji zeleni kolegi nastopili v tem eh, smislu. Vem, da smo to že večkrat povedali tukaj, podobno so spregovorili tudi naši kolegi iz Škotske, ampak če hočemo ustvariti skupno novo politiko za prihodnost, potem moramo zagrabiti to možnost, eh, da se vprašamo tudi, eh, kako bomo delovali naprej, kaj če pride do referendumov in eh, Združeno kraljestvo je zaenkrat še del te Evrope, je država članica in tudi v Kataloniji imamo Eh, določene razprave, v kateri govorimo o tem, kako bi vnaprej eh, porazdelili zakonodajna pooblastila. In eh, mislim, da tudi vi zelo dobro veste, kako močno smo si prizadevali za to, da imamo več glasu, da se nas bolj sliši. Sam sem zelo vesel, da si tudi vi prizadevate za majhne države in njihovo sobivanje v Evropi. Ampak zanima me recimo, kako bi se odzvali evropske institucije in vi sami, če bi imeli referendum na to temo, če bi se tudi Katalonija rada pridružila majhnim državicam. Hvala. Karkoli rečem, bo uh, nekaj resnega. Kot rečeno, imam zelo veliko spoštovanja za demokratične pristope nisem pa dovolj aroganten niti nor, da bi se spuščal v to vrstne politične debate, ki zadevajo notranjo politiko različnih držav članic. To so vprašanja, o katerih morajo eh, razmisliti drugi in tako Združeno kraljestvo o svojih vprašanjih v zvezi s Škotsko, kot tudi druge države. Eh, sam mislim, da Škotska eh, v kakršni koli obliki tvori del Združenega kraljestva, ampak to je njihova zadeva, kot rečeno. In eh, načini funkcioniranja v različnih državah so pač stvar njih sami. Sami moramo ostati na načelu subsidijarnosti, sem pa zato, da se opravijo resne analize in da se ne ukrepa nepremišljeno. Hm. Je, je, je, je, je, je, je, je hotel sem samo še povedati, ali boste potem respektirali izid volitev, ali bodo evropske inštitucije spoštovale izid takšnih volitev, če bodo državljani se svobodno lahko izrekli na takih volitvah, na demokratičnih volitvah. Torej, eh, mikrofon je zelo daleč oddaljen od gospoda Junkarja in včasih ga ne razumemo zelo dobro. Torej, ali je vaša politična skupina, ali ima že odgovor na ta vprašanja? In gospod Lambert odgovarja, da se tudi v skupini zelenih o tem razpravlja. Sedaj pa bomo razpravljali klasično, tako kot je običaj v tem parlamentu. Jean-Claude to pozna. Pet minut imamo za vprašanje, oziroma po blokih, eh, po petih minutah, eh, ena minuta za vprašanje in potem štiri minute za odgovor, malo že zamujamo po bi dobom, kdo so govornik in Jean-Claude bo potem odgovarjal. Prva razprava demokracija. Demokracija, vlada državljanov za državljane. Demokracija, kakor jo poznamo, je v Evropi eh, prišla malo eh, na slab glas. Če so, torej, ali eh, imajo res ljudje možnost eh, izvajati to oblast, je vprašanje, kaj ti finančni trgi imajo vedno večjo moč in tudi multinacionalke eh, močno vplivajo na vse to, ki eh, izigravajo davčne prednosti in druge prednosti med državami. In tu vidimo, da da eh, celotna organizacija včasih ne poteka povsem demokratično. Imamo tudi velik čez Atlantski trg, ki ni izoblikovan na demokratični način, ki vidno bolj omejuje demokracijo. Torej, to je prvi blok vprašanj, ki ga bomo obravnavali. In prvo vprašanje bo postavil Janik Žadov. torej odbor za mednarodno trgovino. Dobro jutro. Ena izmed vaših prednostnih nalog je eh, čezatlantski sporazum o prosti trgovini. Mi menimo, da je to v nasprotju s tem, kar ste povedali o pomenu specifičnega evropskega modela, o solidarnosti, o socialni dimenziji, o lasnem gospodarstvu in tako naprej. Torej, eh, po našem mnenju gre tukaj za razvodenitev evropskega projekta na velikem trgu. Dve vprašanji. Prvič, sporazum o ulaganjih. Eh, zelo dobro poznate razvoj na tem področju. Eh, podjetja lahko. Uh, se lahko uprejo državi eh, in eh, sicer se pri tem obrnejo na čeznacionalno eh, sodišče. Ali menite, da bi morali državljani ponovno vzeti v roke vajeti gospodarstva ali boste težišče prenesli na mednarodna podjetja? In drugo vprašanje, v tej predvolilni kampanji ste videli, da imajo državljani občutek, da se Evropa razvija brez njih ali pa celo v nasprotju z njimi. Eh, mi pa govorimo o demokratični eh, družbi. Eh, ali boste predsednik komisije, ki bo objavil pomembne dokumente o pogajanjih, tako da bodo državljani imeli v pogled v to, kaj se dogaja, ali pa boste predsednik. Uh, komisije, ki uh, se udeležuje tajnosti teh pogajanj, ki oddaljuje uh, inštitucije od državljanov Evropske unije. In uh, ali bodo ti dokumenti na voljo le za zaprtimi vrati uh, v uh, zaprtih knjižnicah uh, in uh, ali bodo državljani na ta način povsem odmaknjeni od uh, odločanja na ravni Evropske unije. Monsieur, Ja, gospod Žedo, dobr dan. Najprej k vašemu prvemu vprašanju. Osredotočil se bom na ključni del vašega predloga. Jaz eh, sem eden izmed eh, tistih, ki ne vidi nasprotja v tem, imamo dve največji demokraciji na svetu, ki ne zaupata pravosodnemu sistemu druga druge. Pri nas imamo pravni eh, sistem eh, in eh, sedaj slišimo, da obstaja velika zaskrbljenost. Sam nisem strokovnjak za arbitražo, za sodne postopke. Vem, da so včasih rezultati dobri, včasih pa jih ni moč eh, razložiti. Težko je razumeti razlog za odločitev sodišča v določenih primerjih. Jaz sem vsekakor za izvajanje načela prava. In sicer uh, moramo pri tem uporabljati ustrezne pravne organe, ki so nam na voljo. Kar pa zadeva preglednost, ne vem natančno, kje eh, se nahajamo. Ne vem, kaj naj vam rečem. Lahko vam povem, kaj eh, si želim. Sam sem uh, rad blizu državljanom, ampak uh, sem nekako tako kot uh, v istem položaju kot vi. Uh, namreč ne vem vedno prav dobro, kaj se dogaja. Torej mislim, da je potrebno delovati razumno, izvajati pogajanja uh, na tak način, da bomo povezali uh, obe uh, demokraciji in tukaj mislim na ZDA in pa na Evropo. Torej, če želimo, da mednarodna podjetja, nacionalni organi uh, spremljajo ta pogajanja med Evropsko unijo in ZDA, uh, eh, Potem je potrebno seveda zagotoviti največjo možno mero preglednosti, vendar pa mislim, da ne bi bilo pametno, če bi v vsakem trenutku razkrivali eh, pogajalsko strategijo Evropske unije. Kaj ti, če imaš neko pogajalsko strategijo, jo izgubiš v trenutku, eh, ko to strategijo izdaš. Torej, če že pripravljamo pogajalsko strategijo, potem mislim, da ni smiselno, da eh, sproti objavljamo vse posamezne dokumente. Seveda, pa nameravam zagotoviti preglednost, kar zagodeva temeljne dokumente. O tem bomo zagotovo še govorili. Veliko je zadev, ki jih je potrebno povedati američanom. Seveda je potrebno zagotoviti določeno mero zaščite, ko gre za pravice potrošnikov, naprimer ali pa ko gre za varnost živil, ko gre za kloniranje. Enako pa velja tudi za zaščito osebnih, za varstvo osebnih podatkov. Ta pogajanja o varstvu osebnih podatkov ne moremo vključiti v pogajanja o čezatlantskem eh, sporazumu. Mislim, da mora biti varstvo osebnih podatkov izuzeto iz eh, teh eh, pogajanj. Mislim, da moramo zagotoviti demokratično varnost in delovati razumno. Vsa podjetja, eh, ki delujejo na eh, evropskih tleh, eh, morajo imeti, morajo spoštovati evropska pravila. Ne glede na delokalizacijo sedeža, torej treba je spoštovati temeljne vrednote. Hvala lepa. Naslednji je Tamaš, govoril bo o spremembah pogodbe. Prihaja pa iz Mačarske. Hvala. Kot nov član bom govoril v svojem jeziku, torej eh, prav prisrčno vas pozdravljam eh, tu na tem sestanku in zelo me veseli, da se odeležujete tega sestanka. Moje vprašanje eh, je, se povezuje s tem, kar ste sedaj rekli, torej vaša trditev, da želite biti oseba sprememb eh, kot predsednik komisije. Torej spremembe potrebujemo tudi na ravni institucij. Razen tega ste omenili v zvezi z unanjo politiko, da ne bo širitev, ker eh, potrebuje Evropa spremembe. Ne vem, ali se lahko strinjam s to analizo, ampak če je temu tako, in če Evropa potrebuje to konsolidacijo, ali eh, mislite, da sprememba vključuje tudi spremembo pogodbe in če, kako boste zagotovili več preglednosti, demokratične legitimnosti v skladu z načelom demokratične legitimacije? vse tja do vseevropskega eh, referenduma, če bi prišlo do sprememb pogodbe. Pravzaprav štiri, so štiri vprašanja v tem vprašanju. Poskusil bom odgovoriti na nekatere od teh, kar zadeva širitev. Rekl sem, da v naslednjem obdobju ne bo novih držav članic. To ni pripomba, eh, ki jo navdihuje neka, neko nasprotovanje novim državam kandidatkam. Enostavno je tako, da nobena od držav kandidatk eh, v tem obdobju ne bo na zadovoljiv način zaključila pogajan in zato tudi ne bo novih članic. To pa ne pomeni, da pogajanja, ki so v teku, da se ne bi nadaljevala. Pogajanja potekajo z različnimi kandidatkami in ta se bodo seveda nadaljevala, ampak mislim, da ne bo uspelo jih zaključiti v naslednjem obdobju. Torej, to je izključeno in zato do te širitve ne bo prišlo. In Obenem sem prepričan, da moramo ohranjati evropsko perspektivo, predvsem tudi za Zahodni Balkan. Bila bi velika napaka, in te napake naj ne bi storili, da Zahodnemu Balkanu damo vtis, to je ena od najbolj kompliciranih regij v Evropi, da torej, ta evropska perspektiva mora na vsak način ostati pri življenju za države z Zahodnega Balkana, kar zadeva bolj splošno vprašanje glede sprememb pogodb malo se obotavljam, nočem vam dati nekako polno vrednega odgovora, kajti to uh, uh, bo odvisno od eh, razprav. Ne izključujem spremem pogodb, če, se bodo ti, če bodo ti potrebne. Torej, za dokončno izoblikovanje Evropske gospodarske monetarne unije bomo potem mogoče potrebovali spremembe pogodb. pogodb in vse eh, akterje je treba seveda vključiti v te spremembe, tako kot smo to storili tudi v preteklosti, v času ekonomske in finančne krize. Ne izključujem teh sprememb pogodb, ampak nočem jih obljubiti. Torej sem odprt glede tega. Hvala. Sven Gigolt je na vrsti naslednji, ki bo govoril o lobiranju. Dobr dan, gospod Juncker, veseli me, da vas lahko, da vas lahko pozdravim tu. Govorili ste o vidno večjem prepadu med evropskimi državljani in evropskim projektom. To nas skrbi. Ob eh, razlogih, ki ste jih navedli, pa smo mnenja, da gre tudi za prevelik vpliv. Eh, skupin interesov, na netransparenten način na svet, komisijo, na parlament. Zato dve konkretni vprašanji. Ali boste kot predsednik komisije eh, uvedli eh, zakonodajni odtis, ki je predpisan v ZDA, se pravi vsaka skupina, ki vpliva na zakonodajni akt, naj bi bila navedena v prilogi takega projekta komisije. In drugič, ali boste regist, register preglednosti, ki smo ga uvedli, naredili zavezujočega, tako da bo ta registr eh, popoln in da se bodo morali vsi tega držati. In potem Evropska državljanska pobuda, ki jo bo treba revidirati v naslednjih petih letih. Ali boste izkoristili to revizijo za poenostavitev postopka in za krepitev eh, vključevanja državljanov eh, v evropski projekt, tako da ne bodo tako čutili tega prepada. Eh, torej, dejstvo, da eh, smo tu in da se tikamo, že premaguje ta prepad. Pravzaprav. Gospod Gigold je rekel, da obstaja zasebno področje in javno področje. Ampak gospod Juncker pravi, da je bolje, če eh, politiki tudi v javnem prostoru tako govorijo kot v zasebnem. Ampak zdaj neodvisno od tega. prepričan sem, da moramo postati bolj transparentni, kar zadeva transparentnost. Če eh, bo kdo pričakoval od mene, da bom zagovarjal neke eh, skrite sobice, v katerim se dogovarjajo eh, o različnih projektih, potem tega seveda ne bom naredil. Jaz hočem imeti tvoj, tudi svoj mir. Jaz, eh, vsak naj ve, kdo. Eh, pride v moj, mojo pisarno in kaj se tam dela. In ta eh, register uh, lobistov naj bi bil seveda zavezujoč, zato sem in, uh, in sicer pri vseh inštitucijah. Če me poslanec uh, obišče v pisarni in jaz bom objavil, kako dolgo je bil pri meni in hočem vedeti, s kom se je pogovarjal prej in hočem vedeti, komu potem poroča o tem. Torej, eh, ampak to vprašanje se nanaša na vse inštitucije. Ljubi eh, skupine interesov ne, vl, ne delujejo samo na ravni parlamenta in komisije. Eh, in eh, sveta. Torej, v parlamentu je zelo veliko teh lobijev in vsak poslanec naj bi zapisal, s katerim lobistem se je pogovarjal in to povedal voljivcem. Parlament je zakonodajni organ, komisija ne. Zato parlament potrebuje vsaj tako uh, uh, visoka kakovostna pravila o transparentnosti kot komisija. Torej predlagam celo nek mednarodni sporazum o tem. Jaz sem mnenja, da potrebujemo več preglednosti, to je povsem jasno, vključno s tem odtisom, o katerem ste govorili. Razen tega pa želim še enkrat eh, opozoriti na to, da je potrebno uporabiti predvsem zdravo pamet. Dolgo so me kritizirali, bil sem predsednik Evroskupine. E, tam se je treba pogovarjati z mnogimi ljudmi. E, v tej skupini se pogovarja o marsičem. Če, je, če kdo, kdo misli, da se to lahko dogaja v popolni transparentnosti, se fundamentalno moti. Kdor govori o menjalniških tečajih, o skrbih, države, ki je v programu, ne da bi videl, kakšne odgovore ponujamo, ubija to državo, če vse to postaja javno. Če bi jaz eh, prezgode vse povedal o Grčiji, kar sem videl, Grčija niti tri dni ne bi bila več eh, članica euroobmočja. Grki so trpeli zaradi tega, ne multinacionalke, ne anglosasonski eh, eh, špekulanti, temveč državljani, prebivalci so treb, bi trpeli zaradi tega, ampak ko gre tako za, res, za tako resne stvari, ki, so, ki odločajo o življenju in smrti, je treba včasih tudi molčati. Ko pa gre za neposredno vplivanje na zakonodajni postopek ali na način razmišljanja komisije ali, komisije ali parlamenta, je treba poskrbeti za maksimalno transparentnost vprašanja vključevanja državljanov in In potem državljanska pobuda, jaz ne vem natančno danes, ne morem reči, kaj je treba spremeniti. Doživel sem tudi v Luksemburgu, predvsem v zvezi s pobudo o eh, vodi, direktivi za vodo, so me prosili, da podpišem, ampak jaz nisem podpisal, ker eh, ni bil na, moj namen, da si sam pošiljam peticije, ampak zdi se mi, da je postopek preveč kompliciran. Uh, treba je razmisliti o tem, kako poenostaviti ta inštrument. Ta inštrument je namenjen vključevanju državljanov. Ne more pa biti seveda tako, da bi, da bi eh, eh, bilo potem, eh, da bi bile pobude kar o vsaki malenkosti, gospod Sving, eh, Gigold. Eh, Eh, nekateri eh, kolegi iz tvoje stranke ustrajajo na tem, da se jih v javnosti vika, eh, tudi če se jih v zasebnosti tika. Torej, očitno potrebujemo neko pravilo na evropski ravni o tem.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

program gospoda Junkerja in tudi prinosne naloge, ki jih ominja. Moram reči, da sem malo razočaran. In sicer razočaran zaradi tega, ker tam ne piše nič o več eh, transparentnosti, več odprtosti in um, o okrepljenem boju proti korupciji. In menim, da je to zelo pomembno za prihodnost Evrope in tudi za konkurenco v Evropi. Zato sprašujem naslednja. Kako bomo še naprej delali na tem, da se borimo proti korupciji? Mnoge države se soočajo s korupcijo. V mnogih državah obstaja ta korupcija. Veselime, da je komisija v zadnjih letih sprijela pobudo za pripravo poročila o položaju korupcije v posameznih državah Evropske unije vendar menim, da je pomembno storiti tudi naslednji korak in sicer treba je bolj konkretno govoriti o tem, kaj lahko prispeva Evropska unija k boju proti korupciji. In zato me zanima, gospod Juncker, kakšne pobude predvidevate, želite izvesti za boj proti korupciji v institucijah EU, pa tudi v državah članicah EU. To je pomembno za nas vse je ferai deux remarques. No, dve pripombi bom najprej dal. Naj vam povem, da uh, dokumenti, o katerih govorite, niso nedavni dokumenti. Pet prednostnih nalog sem predstavil že 23. aprila, se mi zdi. Torej, to je del kampanje, to ni vladni program eh, komisije. Ja, eh, seveda sem vezan na te predloge, na te prednostne naloge. Ampak eh, delo komisije se seveda ne bo omejilo zgolj na teh pet prednostnih nalog. Nima pred seboj dokumenta, ampak Vsekakor uh, se bom ukvarjal tudi s problemi, ki ste jih navedli. Z programom se bo ukvarjal kolegi komisije, ko ga bomo vzpostavili. Trenutno sem uh, bil le nominiran za predsednika komisije. Ne zdi se mi, oziroma imam še občutka, da bi bil izvoljen, že izvoljen za predsednika komisije. Pre, parlament je tisti, ki me mora imenovati oziroma potrditi ne svet, torej. V tem trenutku mislim, eh, da nimam ustreznih pristojnosti, da bi odgovarjal na ta vprašanja. Lahko govorim na splošno o tem, kaj bi storil kot eh, predsednik komisije, ampak v tem trenutku predsednik komisije še nisem ne morem odgovarjati za druge eh, komisarje, ki eh, upam, da jih bomo kmalo imenovali in upam, da bo med temi eh, komisarji tudi veliko žensk. Da odgovorim Svenu. Mislim, da sem odgovoril na vaše vprašanje, kaj ti lobiranje, spostavljanje kontaktov in tako naprej, to je predpogoj, za boj proti eh, korupciji. Potem bomo pa seveda videli, pri tem je potrebno upoštevati tudi kazensko pravo držav članic. In eh, potrebno se zastaviti vprašanje, ali potrebujemo dodatna merila na evropski ravni za boj proti korupciji, kajti korupcija eh, je zagotovo trn v peti demokraciji. Najlepša hvala. Niemand Langenot. Eerste minister en... Uh, ja, dobro jutro. Kot nekdani finančni minister in premije gotovo poznate evropski proračun in veste, da se so upravlja med komisijo in državami članicami. Že večkrat je bilo povedano, da države članice ne upravljajo svojega dela in v nekaj primerjih so vedele že vnaprej, da se sredstva porabljajo neustrezno. Kakšni pa so vaši načrti? Parlament je podal priporočila, dejal je, da morajo finančni ministri vsako leto zagotoviti eh, eh, zagotovila, da so se sredstva ustrezno porabila. Kaj pa bi vi storili kot predsednik komisije? Kaj predlagate? Eh. Hvala lepa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 se pogosto govori o neustrezni porabi eh, evropskih sredstev. Pogosto se govori, Evropa ne nadzira lastnega proračuna, eh, zapravlja denar in tako naprej. Ampak, če ne bi imeli sredstev, potem eh, ne bi mogli živeti, dihati in ne bi mogli upravljati nalog, eh, ki eh, so zastavljene. Ključnega pomena pri tem je sodelovanje Evropske komisije, parlamenta in sveta. Finančni ministri pa so odgovorni za evropski eh, proračun. Evropski eh, proračun zelo dobro poznam. Danes se s temi zadevami ukvarja generalni sekretar ali pa namestnik generalnega sekretarja v uh, zakladnici držav članic. Torej, ECOFIN si je nekako prisvojil evropski proračun na mesto, da bi se o njem le pogovarjal. Finančni ministri so seveda primadone v nacionalnih vladah. Drugič pa je potrebno evropejcem povedati, da do neustrezne porabe sredstev prihaja v državah članicah, zato ni kriva Evropa. Države članice ne opravljajo svojega dela, ne pa Evropska unija. Mislim, da bi morali poskrbeti za nekakšen, nekakšen sistem uh, avtopotrditve. Namreč, uh, ko uh, ta sredstva vstopijo v državni proračun, morajo finančni ministri prevzeti odgovornost za to, da se bodo tudi ustrezno uporabila in da bodo ustrem, ustrezno poročali. In to mora biti verodostojen sistem. Vsaka vlada mora imeti na voljo ustrezne instrumente notranjega nadzora. V moji državi, na primer, sem pogosto ugotavljal, da so že birokratske ovire tako velike, da se je projektom bolje kar odreči. sredstva, ki so namenjena tem projektom iz evropskega proračuna, pa so tako uh, zelo skromna, da je pravzaprav uh, več dela, kot pa koristi. No, kot vidite, sem se s tem vprašanjem že ukvarjal v preteklosti. Tako, s tem smo zaključili z prvim poglavjem. Eh, videli ste uh, tudi, da ena izmed strasti Žan-Kloda Junkarja ostaja, uh, ostajajo finance, govoril je o ekofinu. Ampak dobro, s tem smo zaključili za prvim poglavjem, sedaj pa predajem besedo Rebeki za drugo poglavje. Gre za trajnostni razvoj, temeljna zelena vprašanja, o katerih bomo zdaj razpravljali. To je prav tako področje, kjer se pojavljajo težave če boste postali predsednik komisije oziroma gospod Baroso, ki ga je podpiral močno tudi gospod Oettinger, bosta poskušala izrabiti oziroma sta poskušala izrabiti vse priložnosti, da bi oslabila vse, kar smo mi predlagali. Torej, strategija za boj proti podnebnim spremembam zdaj pravzaprav predstavlja skoraj da samo še breme, ne pa izziv za inovacije v evropskih industrijah. Prvi, ki bo postavil vprašanje, je Klod Turmes, Luksemburžan. Dobar dan, gospod Juncker, dobar dan, Jean-Claude. Naša analiza je eh, sledeča. Tri krize imamo. Eh, krizo podnebnih sprememb. Prihodne leto nas čaka konferenca v Parizu, ker bi lahko našli rešitev. Gospodarska kriza na energetskem področju, kajti gospodarski eh, prihodki so se znižali iz 500 milijard na 400 eh, milijard in. Eh, sicer eh, zato, ker se cene nafte eh, dvigajo, eh, za kar so krivi Kitajci in eh, druge države v razvoju. Potem pa, tukaj, potem pa tukaj še tretja kriza, kriza cen goril, poznamo eh, nemerne zadeve v Rusiji, v Saudski Arabiji in tako naprej. Oprli bi se lahko na obnovljive vire energije, na boljše povezana električna omrežja in na. Eh, manj zapravljanja in več varčnosti. Prvič, kar zadeva energetsko učinkovitost. Želimo izboljšati našo energetsko učinkovitost za 2 odstotka na leto. E, to je cilj e, do leta 2020, 20 odstotno znižanje. Med letoma 2020 do 2030 naj bi te ambicije omenili na 5 odstotkov, 10 odstotkov, tako je predlagal gospod eh, Baroso. Ali boste vi predsednik komisije, ki se bo zauzemal za manj energetske učinkovitosti, za manj kot 2 odstotka na leto, kot eh, je naš cilj danes? Drugo vprašanje. skušamo vzpostaviti notranji energetski trg. Na tem notranjem energetskem trgu skušamo vzpostaviti uh, konkurenco, ki bo lojalna konkurenca. Ampak Poljska danes zahteva nove subvencije za uh, svoje premogovništvo. Združeno kraljestvo in druge države pa eh, subvencije za jedrsko energijo. Kako boš kot predsednik komisije odgovoril na eh, to nasprotje med spostavitvijo notranjega trga in pa subvencijami za fosilna goriva. Ja. Klod, kar zadeva različna vprašanja, ki si jih zastavil. Imam tri minute. Ne, on je uporabil tri minute, tako da eh, tebi ostane ta dve. Aha, to je torej delitev med Luksemburšani. Na, no, na tem področju moramo biti seveda ambiciozni. Ne bom govoril o podrobnostih tega, kar nameravam storiti, kajti eh, moram se še poglobiti v eh, ta eh, dosje. Vendar pa lahko rečem, da se zauzemam za večjo energetsko učinkovitost. Potrebujemo ene, inteligentno energetsko politiko. Ne moremo zapravljati eh, energije, energije in poskrbeti moramo za učinkovito proizvodnjo. Seveda pa je energetsko področje pomembno, kar zadeva rast, kar zadeva zaposlovanje. Eh, namreč na tem področju lahko z inovativnimi pristopi poskrbimo za ustvarjanje novih delovnih mest. Eh, torej, mislim, da bi lahko ostali pri tej zavezi 2 eh, odstotka na leto, ampak ne morem še eh, dati konkretnih zavez, kajti eh, proučiti moram to področje. V času gospodarske in finančne krize sem zmeraj dejal, da se ne moremo odreči učinkoviti podnebni politiki, kajti ko se bo enkrat gospodarska kriza zaključila, bomo še zmeraj imeli podnebno krizo. Glede na to, da je pred vrati Pariška konferenca prihodnje leto, mislim, da se moramo ponovno poglobiti eh, v eh, to področje. Drugo vprašanje, ki se je nanašalo na notranji trg, Polsko in tako naprej in tako naprej, to so konkretna vprašanja, ki jih je potrebno proučiti razumem oziroma poznam temeljno držo Poljske, ki je v nasprotju z držo večine držav članic. Videli bomo, v katero smer se bodo razvijale zadeve. Vendar pa ne želim s prstom kazati na eno državo članico, kajti eh, na drugih področjih eh, bodo morda v uspredju druge države članice. Ne gre za vprašanje države, gre za vprašanje tehnologije, gre za vprašanje eh, subvencij za premogovništvo in pa jadrsko energijo in to bo poskrbelo za neravnotežje. to je eh, res evropski problem, hkrati pa je tudi problem države. Eh, Mislim, da ne gre le za tehnično težavo, to opažam tudi politično težavo. Kako ustaviti, zaustaviti vpliv gospoda Ettingerja v prihajajoči sestavi komisije? Gre za neambiciozen program, oziroma program, ki še ni zares ambiciozen in to je v nasprotju s tem, kar smo do zdaj navajeni od gospoda. Ettingerja. Gospod Žavor iz Mačarske pa je naslednji, ki bo postavil vprašanje, njega pa močno zanimajo odnosi z Rusijo. To se tiče vaše druge prioritetne naloge na področju energije. Kakšni so vaši načrti za zagotavljanje varne oskrbe z energijo, eh, če se ozremo na sedanji razvoj dogodkov v odnosu z Rusijo, ko gre za odvisnost od uvoza energije. To v Evropi vsi priznavamo. Zato moramo povdariti, da Evropa postaja vse bolj odvisna tudi v jedrskem sektorju, hkrati pa Rusija postaja lastnik eh, in zagotovljalec tehničnega in strokovnega znanja tudi v jedrskem sektorju. Ali vi priznavate, kritični učinek novih ruskih naložb v države članice EU, vključno s Finsko, Mačarsko in drugimi. Kako je tudi z varno oskrbo energije v Evropski uniji? Potem pa še moje drugo vprašanje. Govorite o novi Evropski energetski uniji. Kakšne ukrepe bi lahko pripravila nova Evropska komisija? da s tem ne bi ogrozila varne oskrbe z energijo v Evropi, eh, upoštevajoč odločitve in usmerite v jedrskem sektorju. Eh, eh, Vprašanje energetske politike je pravi projekt Evropske unije za prihodnost. Vzpodbuditi moramo za okrožitev notranjega trga za področje energije. Potrebno je povezati različne regije oziroma različne države Evropske unije. Razmisliti bomo morali o energetski mešanici. Trenutno je odnos takšen, eh, da večina meni, da naj bi bilo to v pristojnosti eh, držav članic in da vsaka država članica sama odloča o svoji energetski mešanici. Vendar jaz mislim, da potrebujemo evropsko strategijo. Ne moremo ostati pri tej splošni mešanici, na katero se opiramo v tem trenutku, kajti nekega dne bomo eh, prispeli eh, do končne točke. In uh, vemo že, kako velika je naša odvisnost uh, na področju zemljskega plina. Evropska unija se mora torej združiti in uh, razviti uh, energetsko politiko. Zdi se mi absurdno, da uh, se države članice neodvisno pogajajo o, o pogodbah z našimi največjimi dobavitelji. Veliko bolje bi bilo, če bi se države članice združile in na ta način bi lahko dosegle tudi e, ugodnejše cene energije. V določenih eh, državah članicah so državna podjetja odgovorna za energijo, drugi gre za zasebne družbe. ki bi se težko, ki bi se težko ki bi si težko predstavljali, da bi bile del uh, večjega stroja kjer, in bi morali sodelovati tudi z državnimi podjetji. To področje bo vsekakor potrebno proučiti in sicer dovolj podrobno. Energija predstavlja del moderne diplomacije. Diplomacija je pravzaprav. Uh, več sploh ni, če izključimo energetsko področje. Novi komisar za uh, energetsko področje bo, se bo moral ukvarjati z vsemi dosjeji za tega področja, vendar pa mislim, da se bomo morali bolje organizirati. potrebno je nadgraditi tudi eh, tehnologijo in eh, zmanjšati odvisnost eh, od vzhodnih dobaviteljev zamrskega plina. <clears throat> Naslednji kolega prihaja iz Hrvaške, Davor, izvoli. Honorable Mr. Juncker, if we need share a common vision for 2050, če želite doseči soglasje med uh, severom in jugom, morate začeti zdaj. Večina juga in južnih držav članic, vključno s Hrvaško, je ključni primer, kako, kakšne strukturne težave se pojavljajo v tej politiki. Uh, Verjetno se tega zavedate, tako da vas prosim, da razložite, s kakšnimi finančnimi instrumenti bi lahko pomagali tem državam za zagotovitev ponovne industrializacije, saj je eh, vzdržno gospodarstvo edini način trajnostnega razvoja. Če se bomo podali po tej poti, lahko izvermo le zeleno pot. To je edini način za trajnostni razvoj celotne Evropske unije. Ali ste razmišljali o tovrstnih finančnih instrumentih? Hvala. Naj za začetek povem naslednje. Evropske komisije še ni. Jaz sem tukaj, ampak nimam komisarjev. Nimam niti ne dostopa do uh, posameznih uh, direktoratov Evropske komisije. Uh, Torej, lahko mi zastavite veliko vprašanj, ampak eh, ne bom odgovoren za vsa ta vprašanja. 28 eh, oseb sestavlja eh, Evropsko komisijo. Torej, za temi vprašanji se bomo ukvarjali, ko bomo vzpostavili komisijo, ko bomo zaokrožili naš program. Ampak v splašnem lahko povem, da sem za sporazum, gospodarski sporazum, sem za zagotovitev finančnih sredstev za inovacije in za razvoj, ampak nimam številk in tudi ne dovolj strokovnega znanja, da bi vam eh, lahko navedel številke. Po noči sem proučeval nedavno odločitev Evropske komisije, ki je zagotovila sredstva 12 eh, državam članicam, ki delujejo na tem, sredstvu, na tem področju. Ampak komisar, ki bo odgovoren za to področje, bo odgovoren tudi za ta vprašanja. Ne morem vam odgovoriti na vsa specifična vprašanja. To enostavno ni mogoče. Eh, mogoče izgledam kot genij, ampak nisem genij. Margarita Stanski så vi kan høre lidt forskellige sprog. Tako sama bom spregovorila v danščini, tako da lahko prisluhnemo danes različnim jezikom. Mene pa zanima zelo specifična tema. Mislim, da mi na njo lahko podate jasen odgovor. Postavila bi namreč vprašanje v zvezi s plinom iz skrilavcev. To je nekaj, kar vpliva na nas vse še posebej naprimer Dansko in Romunijo. Gre za novo in zelo tvegano obliko energije, energetskega vira, ki lahko škoduje naravi, okolju in ljudem. To vemo strani Mednarodne energetske agencije. To vrstna oblika energije niti ne koristi podnebju. Zanima me, kako boste preprečili, da bi velika podjetja izvajale pritisk na države članice. To posebej še velja za mojo državo Dansko in za Romunijo. Upam, da nam lahko podate zagotovila, da ne bomo porabljali sredstev za najrazličnejše zadeve, temveč da se bomo osredotočili na dolgoročne koristi. Zanima me torej, kakšno je vaše stališče glede plina iz krilovcev. No, ker se zauzemate za raznolikost jezikov, vam bom odgovoril v luksemburščini, če želite. Ali pa morda raje ne. Torej, energetska mešanica spada pod nacionalne pristojnosti in komisija se v to ne bo mešavala. Kar pa zadeva fracking oziroma pridobivanje plina pod velikim pritiskom, naj povem, da temu nasprotujem. Niti predstavljam si namreč ne, kakšne posledice bi ta nova tehnologija lahko imela. Zauzel bi se za naložbe, za več naložb v raziskave, ki zadevajo ta tako imenovani fracking. Torej, to tehnologijo pridobljena plina pod pritiskom, vendar pa frackinga zagotovo ne spodbujam. Vsega skupaj namreč ne morem oceniti najbolje, zato se sam še najbolj zauzemam za previdnostno načelo. Ali to pomeni, da se boš zauzel za zanesljivo eh, regulacijo, tako kot sta želela eh, komisar za okolje in za podnebje, vendar pa je Oettinger to zaustavil? No, komisija je visokodemokratična institucija, kjer potekajo številne razprave tako da ne vem, ali bi to sam moral nadalje spodbujati. Vseh, pri vseh teh vprašanjih sam raje malce bolj oklevam. Ne bi se na vrat na nos vrgal v nove tehnologije, za katere sploh ne vemo, kam nas bodo pripeljale in kakšne posledice bodo imele. tako da moramo še nekoliko počakati in vsekakor zagotoviti splošne eh, varnostne določbe, s katerimi bomo izključili tveganja. Dobro, no iz tega lahko kaj potegnemo, bi rekla. Martin Heusling iz Nemčije v zvezi z GSOI. Ja, gospod Juncker genska tehnika, tudi to je v Evropi zelo pereča tema. Prejšnja komisija se je kar, na, je kar naprej poskušala gensko tehnologijo v zvezi z rastlinami v Evropi sprostiti in omogočiti. Evropa je zdaj nekoliko razdeljena v zvezi s tem, kako je z gensko tehnologijo pri rastlinah, parlament pa ima drugačno mnenje. Sprš, vprašal bi vas, ali se strinjate s stališčem parlamenta, torej za strožja eh, načela pri dovoljevanju, potrebujemo tudi reformo EFSE, vse to je še zelo sporna tema. Torej, moje vprašanje, ali se ne bi morala Evropa podati po drugi poti, po poti trajnosti in ne popustiti pritiskom ZDA, posebej, ko gre za pogajanja eh, v zvezi z gensko spremenjenimi organizmi. Ja, sploh še ne vemo, po kakšnih postopkih se bomo ravnali, ko bomo obravnavali dovoljenja za GSO. -je. Svet o tem razpravlja, mora podati svoje stališče, potem pa bo komisija odločila, ali se bodo dovoljenja izdala ali ne. Imamo celoten postopek za zagotavljanje transparentnosti. Sam pri tem sodelujem in sem tudi pooblastil nekoga, kako kako bi bilo, da ugotovimo, kako bi bilo s temi postopki za uh, izdajo dovoljen in ali ne bi bilo tega mogoče še bolj transparentno zagotoviti. Gotovo pa se mi ne zdi dobro, eh, da bi, če bi že svet nekaj odločil, bi bila potem komisija prisiljena tako tudi ravnati. Gotovo gre tudi drugače. Also, punkte sammeln bei grünen Herzensthemen. No, pri temah, ki so zelenim najbolj pri srcu, se sploh niste odrezali tako slabo. Zdaj pa prehajamo na ribištvo in ribiško politiko. Izabela Lovin. Yes, uh, Juncker, well... Ja, gospod Juncker, dobrodošli pri nas. Govorite o številnih državah in evropskih državljanih, ki nimajo več tako zelo radi Evrope. Ena izmed glavnih zmag za Evropski parlament, pa tudi komisijo in na splošno Evropo v zadnjem mandatu je bila reforma skupne ribiške politike. Še vedno pa smo soočeni s situacijo, v kateri je 91 odstotkov vseh ribiških staležev v sredozemlju in polovica v Balskem in Severnem morju še vedno prekomerno izkoriščanih. Moje vprašanje za vas se glasi, kako nameravate braniti reformo skupne ribiške politike, če boste izvoljeni za predsednika komisije v prihajajočem mandatu. Vemo namreč, da nekatere države članice se še vse preveč trudijo, da bi eh, oslabile reformo na tem področju. Na švedskem je bilo to zelo cenjeno med voljivci. Ko smo videli, da na evropski ravni na tem področju zares lahko nekaj storite. Tako da bi zdaj radi bili prepričani, da ne boste, eh, da ne boste izgubili koristi, ki smo jih poskušali zagotoviti za trajnostne oceane. No, kot sem povedal že prej, Luksemburg nima dostopa do oceanov. Tako da mislim, da že to pojasni, da nisem specialist za ribiško politiko. Premije sem bil 19 let in nikoli mi ni bilo treba imenovati ministra za ribištvo. Ampak med luksemburškim predsedstvom smo morali predsedovati svetu za ribištvo in pri tem smo bili zelo uspešni, naj povem. Vendar pa nimam nikakršne ideje o političnih ukrepih, ki bi jih bilo treba sprejeti na tem področju. Vse, kar vem, je, ker, sem, ker namreč poznam to vprašanje in se ga zavedam. Tako da gotovo ne bom oslabil odločitev in ukrepov, ki jih je sprejela odhajajoča komisija. To se gotovo ne bo zgodilo. Nisem sicer avtoriteta za ribištvo, vendar pa razumem, kaj želite lahko še nekaj povem. Vem, da Luksemburg nima ribiške industrije in zato sem sicer zelo hvaležna. Smo pa zdaj na evropski ravni odvisni od uvoza rib v višini kar 70 odstotkov. To velja naprimer za Avstrijo, Mačarsko in vse druge celinske države. Vse te so odvisne od uvoza rib. Ko gre za uvoz rib, v, držav, za, v države v razvoju, gre za podporo evropskemu trgu in to je velik globalni problem. Na to sem želela opozoriti, saj je to nekaj, o čemer se lahko dogovarjamo le na evropski ravni, tako da bi zares cenila, če bi to vprašanje vzeli resno. Hvala. Nisem hotel dati vtisa, da se o tem šalim, gotovo ne. Zavedam se, da je to globalni problem. In že večkrat sem dejal, da gre v Evropski uniji predvsem za velika vprašanja in to je veliko vprašanje, ki ga gotovo moramo upoštevati. Celinska država ali ne, to je težava, ki obstaja na ravni Evropske unije. To ne obstaja samo na ravni posameznih držav članic. To vam zagotavljam ko se šalim, vedno povem, da se šalim. Ko pa tega ne povem, potem ni šala, kar izrečem. Torej, Izabela Levin, to ime si morate zapomniti in se pripraviti, se soočiti z vsemi izzivi, ki vam jih postavi. Če se bodo pojavili posamezniki, ki bodo želeli oslabiti reformo, torej Izabela Levin. In, kon, eh, in še zadnje vprašanje v tem bloku. Moli Scott Kato, ki razmišlja o trajnostnem razvoju mesta London. Mačne. Najlepša hvala, to pa je res izziv. Kot britanska poslanka vas verjetno ne bo presenetilo, da se bom navezala na vaše peto vprašanje na seznamu prioritet, torej britansko vprašanje, kot ga imenujete. Opozorila bi vas na delo, ki ga upravljajo evropske institucije, v katerih bomo verjetno soočeni s številnimi spremembami, torej bančna unija in bančna regulacija. Kako bomo ravnali s situacijo, ko je Združeno kraljestvo izven evroobmočja, pa še vedno pomemben finančni center? Opažamo morebitne konflikte, med Evropsko centralno banko, eh, klirniškimi hišami in drugimi finančnimi institucijami. Marca je David Cameron predstavil načrt, ki vključuje eh, manj birokracije in več glasu za manjše države članice ter manj poseganja strani Bruslja. Gotovo boste soočeni s številnimi poskusi britanske vlade, da bi zagotovili izjeme za London, ko gre za finančno regulacijo. Posebej, ko gre za finančno zakonodajo in eh, permisivne trgovinske dogovore, kar vključuje naprimer eh, privlačne ponudbe za eh, kitajsko in njene investicije. No, o tem pa sem bolje obveščen kot pri prejšnjem vprašanju. Pri svojih petih prednostnih nalogah, ki sem jih navedel aprila, vas prosim, da tega ne mešate. Tega se nisem zmislil zdaj, zdaj se vračamo v april. Takrat sem raziskoval britanski problem podobne, vendar pa ta obstaja že desetletja tako da to ni nekaj novega. Mi si želimo poštenih dogovorov. Prav tako moramo tudi upoštevati britanske specifike, seveda, tako kot moramo upoštevati posebne težave, ki lahko nastane oziroma morda že nastajajo v drugih državah članicah. Britanski kolegi pravijo, Eh, da si želijo več pristojnosti, vendar pa mene zanima, kaj imajo v mislih. Zahteve britanske, do zahtev britanske vlade bo gotovo prišlo in takrat bomo to morali vzeti obzir in se o tem pogajati. Vendar pa bomo morali zagotoviti, da temeljnih svoboščin pogodbe ne bomo kršili. imamo skupni postopek, ki poteka pisno in o tem smo dogovorjeni. Naprimer, eh, nizozemska vlada ima seznam točk, pri katerih želijo ravnati drugače kot bi mi, torej to ni le britanska težava. Več držav članic se sooča s težavami na tem področju. So pa pravila jasna. Pogodba, notranji trg, vsega tega ne moremo preupraševati prost pretok delavcev in tako naprej, to ni v pristojnosti držav članic. To je glavni pravni red evropske zgodovine. Tisti, ki se zauzemajo za večjo mobilnost, gotovo ne morejo biti tisti, ki ogrožajo prost pretok, prostega pretoka delavcev. O tem moramo biti jasni ko pa gre za mesto London, eh, finančne, finančno uredbo in ureditve in tako naprej. O tem danes ne bi podrobne razpravljal, saj nimam pred seboj podrobnega seznama zahtev Britancev, nizozemcev in drugih, tako da ne bi bilo smiselno, da že vnaprej podajam odgovore na vprašanja, ki jih niti ne poznam točno. Vendar pa osnovnih načel pogodbe ne moremo kršiti in to gotovo razumete. Zagotoviti moramo konkurenčnost med finančnimi centri v Evropi in te ne smemo ogroziti z dodatnimi pravili in izjemami, za katere bi se zauzemali finančna, nekatera finančna središča. Vem, da nekateri pravite, da sem premočno branil finančna središča in no, z veseljem tega ne počnem več, če bo potem boljše. Najlepša hvala, Jean-Claude. S tem zaključujemo z drugim poglavjem eh, naše današnje predstavitve. In uh, sedaj smo razmeroma uh, znotraj naše časovnice, torej uh, ne zaostajamo preveč. In počasi bomo prešli z gospodarskega področja na socialno področje, na fiskalno področje. Eh, torej, eh, kot veste, smo demokratična inštitucija, izvoljena strani državljanov in delamo za državljane. Eh, približno en odstotek državljanov lahko za zadnja leta trdi, da se je njihova situacija izboljšala. Pri veliki večini pa se je poslabšala, torej veliko stvari bo potrebno še storiti če želimo eh, upravljati Evropo skupaj z državljani. Najprej se bomo osredotočili na politiko, ki eh, bo eh, bolj socialno pravična in Jose Bove vam bo zastavil prvo vprašanje. Dobar dan. Ne bom govoril o proračunu, o različnih poglavjih in tako naprej. Rekli boste, da ni pravi trenutek za to, kaj ti ne morete mi še odgovoriti, ampak sam bi rad govoril o viziji. Več kot 20 let eh, že imamo proračun Evropske unije, ki je vzpostavljen za obdobje sedmih let. Ampak kot veste, za proračun 2013 ne bomo imeli razprav o proračunskih načrtih, torej parlament pravzaprav ne bo vključen. Šele po letu 2019 bo prihodni parlament usodeloval v tej proračunski razpravi in tukaj gre za vprašanje demokratičnosti, gre za vprašanje koherence med eh, proračunskimi eh, obdobji in pa eh, sklici Evropske komisije. Torej, menim, da bi bilo bolje, če bi imeli proračunsko obdobje petih let, kajti to eh, bi omogočilo eh, evropsko kampanjo, ki bi se lahko osredotočila tudi na proračun in pravzaprav vse temelji na proračunu. Hvala lepa. Ni res. Da Eh, imamo že dlje časa dolgoročno finančno perspektivo, pravzaprav precej novo odkritje. No, Evropa pa je stara. In mi več nismo mladi, to je problem. Kot sem že dejal, sem sodeloval dolga leta kot eh, finančni minister eh, pri finančnih svetih in zelo dobro sem poznal probleme, ki smo jih imeli v preteklosti, ko nismo imeli dovolj sredstev, kajti delovali smo na osnovi medvladnih eh, sporozumov, ki so jih morali ratificirati tudi nacionalni parlamenti eh, držav članic, kar je zadevo še dodatno zapletlo. In Zato smo v prvem in v drugem svežnju skušali najti nekaj novega, kar bi nam omogočilo najti pot eh, iz te absurdne situacije. Tako smo se odločili, da eh, naj bi se Evropski svet in Evropski parlament soočila na bojišču. Zato sedaj potrebujemo še tretjo eh, revizijo pogodbe in prišli smo do finančne perspektive, Eh, ki pa je res zastavljena za daljše časovno obdobje. Zagotovo bomo imeli proračunsko razpravo že v tem sklicu parlamenta do eh, leta 2019. Potrebujemo namreč eh, umestni pregled proračuna, čaka nas umestna revizija leta 2016. In zato se bomo z tem vprašanjem ponovno ukvarjali. Ukvarjali se bomo tudi z vprašanjem lastnih sredstev. Danes eh, in že včeraj sem povedal, da moramo nadaljevati z eh, svojim delom na tem področju. Eh, nisem proti temu, da bi skrajšali to obdobje finančne perspektive iz sedmih na pet let. Ampak na začetku je bilo to tako načrtovano zaradi postopkov, ki potekajo na proračunskem področju in zahtevajo precej časa. Ampak tisto, kar je tukaj ključnega pomena, so dejanska lasna sredstva. Lahko vam rečem le, da bomo o tem eh, še razpravljali. Dobro na gospodarskem eh, področju eh, moramo povezati eh, proračunske obveznosti z izvajanjem proračuna. Naslednje vprašanje se bo nanašalo ravno na to in Eva Žuli ga bo zastavila. Najlepša hvala. Hvala lepa, da ste tukaj in da z nami delite svojo vizijo Evropske unije med vašimi uh, predvolilnimi zavezami oziroma prednostnimi nalogami sem našla tudi eh, boj uh, proti davčnim utajam. 50 odstotkov uh, brutodružbenega proizvoda pravzaprav prihaja v uh, moji državi uh, ravno iz uh, finančnih uh, prihodkov. Uh, vendar pa eh, je potrebno spostaviti tudi ulogo eh, multinacionalk in pa ulogo zakonodaje v posameznih državah članicah. Komisija eh, naj bi leta 2014 proučila to področje in tudi eh, Luksemburg, eh, Nizozemska eh, se ukvarjata recimo z vprašanjem podjetja Fiat. Ali se zavezujete, da boste okrepili to vrstne postopke, če se bodo izkazali za uspešne? ali boste okrepili finančno oziroma fiskalno disciplino tako v državah članicah, kakor tudi na ravni celotne Evropske unije. Ja. Mislim, da se je potrebno poglobiti v te različne točke. Ne moremo govoriti zgolj o preglednosti, kar zadeva multinacionalke in tako naprej. Želim veliko preglednosti tudi na področju prodaje orožja, na primer. Želim eh, veliko podatkov, eh, stalne podatke in ne želim nobenih izgovorov. Torej, potrebno eh, se je boriti tudi proti kriminalnim združbam in s tem se morajo ukvarjati tako države članice, kakor tudi Evropska unija. To je vprašanje, ki se ga moramo lotiti zelo resno. določene države članice izvajajo sistem obdavčevanja in uh, teh držav eh, je danes vedno več. Poseben sistem uh, obdavčevanja, pri čemer Eh, pa se pojavlja tudi veliko problemov in zato eh, se moramo osredotočiti na večjo preglednost. In eh, sicer se je potrebno tukaj ozretočiti tudi na vprašanje vlagateljev. Več sem že imel pogovorov na to temo in ti pogovori so bili zmeraj zelo konstruktivni. Eh, vedno je bilo rečeno, da smo precej skromni, eh, da eh, imamo na voljo nekaj finančnih instrumentov, ampak mislim, da bodo da se bodo države eh, znašle v nelagodnem položaju, če bodo dopustile, da podjetja izvajajo nepregledno politiko na davčnem področju. Mislim, da moramo izvajati tudi pozitivno primerjalno pravo. Vse države članice bodo morali spoštovati ista pravila. Večkrat sem slišal, da uh, kot premijer, premijer Luksemburga nisem uh, nič storil v svoji lastni uh, državi, uh, da pa bi lahko uh, povezal interese velikega kapitala. Ampak uh, obljubljam vam, da bodo morali vse države članice izpolniti svoje obveznosti. Moja stranka ni več vladojoča stranka. In želim zagotoviti preglednost ne le na ravni Luksemburga, ampak tudi na evropski ravni in ne le na davčnem eh, področju, ampak eh, tudi na drugih eh, področjih. Ne gre zgolj za podjetja, gre tudi za države, ki izvajajo orožje ki eh, ne želijo podati podatkov o tem in mislim, da je potrebno to prekiniti. Naslednje vprašanje eh, bo nekoliko bolj birokratsko vprašanje. Potrebujemo tudi ustrezne instrumente, ki bodo uspeli izničiti makrogospodarska neravnovesja. In Ernest Ursasumbo zastavi to vprašanje. Eh, la question en español. Vprašanje bom zastavil v španščini. Um, la... Gospod Juncker, pozdravljeni. Evropska gospodarska politika v zadnjih nekaj letih je povzročila veliko trpljenja številnim državljanom. 4,5 milijonov ljudi v Španiji je brezposelnih. Veliko jih ne prejema nikakršnih. Uh, nikakršne pomoči, 2,1 milijona ljudi je povsem na milost in nemilost prepuščenih svoji usodi in posebej med mladimi vlada še največje brezupje. In to je panorama, ki nam jo je pustila politika Evropske unije v zadnjih nekaj letih. Kot prihajajoči predsednik Evropske komisije me zanima, kako, na, kako se nameravate spopasti s tem. Imam tri specifične vprašanja, kot je dejal Filip. Kaj menite o možnosti vzpostavitve scheme za boj proti brezposobnosti na evropski ravni? To je eden, ena izmed največjih težav Evropske unije ta trenutek saj ne moremo pomagati ljudem, ki preživljajo zelo težke čase. Pravkar smo slišali nekaj o izvajanju to vrstnega načela v Španiji, s katerim nihče ni zadovoljen, tako da me zanima, kako nameravate izboljšati situacijo. Hvala. Euh, Najprej naj povem, da menim, da bi se moralo to načelo izvajati veliko bolje. 6 milijard evrov je na voljo za program, to sicer ni veliko, priznam, ampak do zdaj. Veliko teh sredstev, ki spadajo v to proračunsko vrstico, ni bilo izrabljenih. Vsi se strinjamo, moramo se boriti proti brezposelnosti, posebej v državah, ki sodijo v ta program šokiran sem nad stanjem razmer. In države članice pozivam, da veliko bolje izkoristijo sredstva, ki so jim na voljo. Opisali ste situacijo v Španiji, takšno situacijo imamo tudi v drugih državah članicah. Dobro ste opisali tudi družbene posledice eh, te krize eh, in govorili ste tudi o problemih evroobmočja. Eh, Seveda se v določeni meri strinjam, ampak eh, ne smete pozabiti tudi na eh, špansko preteklost. Potrebno je seveda poskrbeti za solidarnost eh, znotraj Evropske unije in ravno zato je bil spostavljen ta program. Potrebno bo jasno proučiti družbene posledice izvajanja programa in pa ukrepov, ki so bili sprejeti v okviru tega programa. Vendar pa ne moremo trditi, da je celotna Evropska unija vodila anticiklično politiko eh, že na samem začetku krize leta 2008 in 2009 eh, se je proračunski eh, primankljaj povečal in če Evropa ne bi pričela izvajati ustrezne anticiklične politike, bi se lahko situacija še veliko bolj zapletla. Določene države članice so seveda znašle v težavnem uh, položaju. Poprečni proračunski primakljaj se je zvišal na 7 odstotkov. Sedaj smo v procesu konsolidacije javnih financ in sprejeli smo nekaj impresivnih ukrepov. Seveda pa smo morali sprejeti tudi odločitve glede oživitve gospodarstva sam zagovarjam gospodarske stabilizatorje. Ko se znajdemo v obdobju krize, je potrebno poskrbeti za stabilizacijo. In seveda se moramo soočiti tudi z negativnimi učinki konjunkture. Veliko sem razmišljal tudi o brezposelnosti v Evropski uniji, razmišljal sem o nesposobnosti, o proračunski nesposobnosti Evropske unije. Ampak do tega trenutka, in čeprav sem veliko razmišljal o tem, sam še nisem prišel do nekega jasnega rezultata. Sem za politiko boja proti brezposelnosti na evropski ravni, ampak ne vem, kako bomo poskrbeli za to, da bo ta politika verodostojna, da bo ta politika sprejemljiva v vseh državah članicah Evropske unije. Kaj ti tveganje, s katerim se soočamo, je ob tem ravno tako veliko in tega ne smemo pozabiti. Seveda, lahko omenim tudi državo z juga Evrope, ki je ne bom omenil in ki bo uživala prednosti evropskega proračuna, medtem eh, ko bo stopnja brezposelnosti v eh, tej državi recimo 25 odstotkov. Takrat naj bi evropska sredstva zagotovili tej državi, ampak pri tem se pojavi tveganje. Kajti, če ta država ne izvaja dobrih politik na tem področju, potem izvaja neustrezno politiko in nima na voljo ustreznih postopkov za uporabo sredstev strukturnega sklada in to bo potem vodilo do neučinkovitosti evropskega proračuna. Torej, v teoriji sem zato, da imamo proračunska sredstva Evropske unije namenjena specifičnemu področju uh, zmanjšanja brezposelnosti v, v Evropski uniji. Vendar pa mislim, da je potrebno še razmisliti o tveganju, ki sem ga izpostavil in trenutno sam še razmišljam. Gerard eden eh, izmed instrumentov zagotavljanja eh, pravičnosti eh, so različni socialni instrumenti. In Monika Wagner bo zastavila to vprašanje. Subsidiaritetsprincip erwähnt. Torej, najprej ste omenili načelo subsidijarnosti, gospod Juncker. Imamo vprašanje v zvezi z samo upravo občin, kar zadeva javne storitve torej, in socialne storitve. Na Dunaju je sektor socialnih storitev zelo močno izoblikovan. Javne in socialne storitve so zelo pomembne in to je pokazala tudi Evropska državljanska pobuda pravica do vode. Zato sprašujem, ali se še naprej zauzimate za to, da so uh, socialne oziroma družbene storitve izuzite iz pravil, ki veljajo za notranji trg in konkurenco. In da javne in družbene storitve, ki so vključene tudi v Lizbonsko pogodbo, da bi jih vključili tudi v mednarodne pogodbe, naprimer TTIP. In da bi opravili oceno, evalvacijo dosedanjih ukripov liberalizacije teh storitev z vključitvijo nevladnih organizacij, sindikatov in tako naprej. Grüß Gott, ich bin. Ähm, Dobr dan. Odkar. Eh, kar pomnim, sem se vidno eh, zauzimal za javne in tudi družbene eh, storitve. In menim, da to enostavno ne gre. Gre za temeljne državljanske interese. Vsaka država članica mora zastopati interese državljanov tako, kot eh, to uh, narekuje uh, tradicija in potreba. Torej, ne moremo zato uporabiti enostavno pravil notranjega trga za take storitve. Čeprav je delež vseh storitev pri evropskem bruto družbenem proizvodu zelo velik. Uh, nisem za to, da bi pravila notranjega trga razširili na storitve, ki ste jih vi omenili. Torej, to so družbeno politično pomembna področja. Na ta področja naj ta pravila ne bi razširili, jaz sem enostavno proti temu. Ampak um, um, ne bo spremenilo mojega mnenja, tudi če bi plačali drage strokovnjake za to, da ocenijo to področje, če bi mi predlagali ti strokovnjaki, da za družbene storitve naj veljajo pravila notranjega trga, iz tega ne bom upošteval, ker sem proti temu. Eh, lahko pa preverimo tudi, ali je treba kaj korigirati, kar je bilo sprejeto v preteklosti. Sem vedno za razširitev notranjega trga, potem pa vedno spet ugotavljam, da so tudi področja, kjer nočem, da bi veljala pravila notranjega trga na splošno. Sem mnenja, da. Uh, Ne smemo manjšati socialnih standardov in uh, da moramo tudi socialna, socialne standarde prilagajati pravilom notranjega trga. Torej, eh, nočem, da bi tako dolgo govorili o socialnih standardih, dokler jih ni več. Veliko smo govorili o, o Južni Evropi. Eh, Rekli smo, eh, da se težave na socialnem področju pojavljajo tudi na vzhodu Evrope in predstavnik Litve bo zastavil vprašanje v tej smeri. Junker je narečen. Hvala, gospod Juncker. Želim vam postaviti naslednje vprašanje. Plačila, ki jih dobivajo eh, baltske države, Romunija in druge države, so nižje od povpričja. Eh, kmetijski stroški pa v bistvu se ne razlikujejo od stroškov v drugih državah članicah. V Litvi so stroški energije celo višji kmetje morajo kupiti enako opremo. Torej edino varčevanje, eh, ki, ga, ki jim je na voljo, je, so nižji stroški dela. Ampak to vodi do manjšega zaupanja v EU, ta razlika v plačilih, v podporah. Torej v času revizije proračuna EU 2017 ali vidite možnost za revizijo teh plačil? tako da bodo najnižja plačila v Evropski uniji zvišana, tako da bomo zmanjšali to eh, konkurenčno izkrivljenost in da bomo zagotovili tudi ustrezno razmerje, eh, predvsem eh, pa tudi pomagali tem državam članicam, ki so zdaj na slabšem glede tega. Torej, to, ta umestni pregled finančne perspektive bo 2017 in 2016 in 2017. In v okviru tega bomo razmislili tudi o tem vprašanju, ampak ne izhajam iz um, dramatičnih sprememb um, na podlagi te dolgoročne finančne perspektive, kajti te ocene so bile opravljene v či, času pogajanj in postopek odločanja je potekal 2014-2014 in mislim, da to gre v pravo smer. E, zavedam se težav tako imenovanih novih držav članic, ampak jaz pravzaprav nočem več govoriti o starih in novih državah članicah, vsi, vse so enake. Torej, to je zelo sporno tudi v akademskem svetu. Te države pač ne prejimajo toliko denarja, pravijo nekateri, kot bi si zaslužile. Ampak treba je upoštevati tudi predpristopno financiranje, ki je bilo kar pomembno. Vendar zavidam se tega problema. Problem bo eh, torej, obravnavan v času tega umestnega pregleda vendar eh, perspektiva za boljši rezultat eh, ni nujno zagotovljena. Torej, s tem bomo začeli z zadnjim blokom vprašanj. Zdi se mi, da bo to kar dolga predstavitev, dolgo zaslišanje. Ja, e, gospod Juncker pravi, da ima še tri druge skupine, ga še čakajo. Zadnji blok, zadnji sklop e, ima zelo lep naslov, ampak e, tudi grde in vsebine, ki so velik izziv, kajti evropska politika pri tem ni bila uspešna. Torej, treba je. Uh, obnoviti Evropo znotraj in zunaj. Um, Um, meja Evropske unije. V tem zadnjem sklopu bodo eh, spregovorile samo ženske, tako da vas opozorimo tudi na vprašanje kvote v eh, prihodni komisiji. Gospa Skakiler bo spregovorila prva o migracijah. Hvala za to, da ste prišli eh, na ta sestanek in da odgovarjate na vprašanja. Veseli me, da ste rekli, da se bodo zauzimali za vse eh, temeljne pravice Evropske unije, eh, pravice gibanja ljudi je odločilnega pomena za nas in podpirali vas bomo v tem boju v, med prioritetami berem, da želite spodbuditi zakonito preseljevanje, to je pametno, želim pa postaviti, druge, postaviti vprašanje nekim, nečim drugim. In sicer kriza beguncev in dostop beguncev do Evropske unije. To bo odločilna točka naslednje komisije, kakšni bodo predlogi na tem področju za mm, ja, komisarka se je bolj zauzimala za stališče držav članic kot pa stališče komisije. Torej, kako bomo zagotova, zagotovili zakonito, zakonit dostop eh, beguncev iz različnih delov sveta, Sirije in tako naprej v Evropsko unijo? Eh, če postavljamo samo zidove in ograje, to ni rešitev, potrebujemo torej tudi zakonit dostop. Eh, kako boste to storili? Mislim, da je Frontex, da je Frontex del rešitve, ampak ne smemo ga privilegirati. Torej, videl sem, ogledal sem si eh, eh, sedež Frontexa v Atenah, eh, imajo na voljo 18 milijonov evrov za proračun, to je premalo in treba je povečati proračun za Frontex. Frontex je pravzaprav negativen instrument, to ni e, instrument vključevanja, temveč e, obrambe meja. Ko govorimo o e, Torej, o tem vprašanju moramo vedeti, da prebivalci nekako imajo tudi občutek, da ne branimo svojih meja. Populisti so pri tem zelo aktivni. Seveda ne smemo ponavljati to, kar oni trdijo, temveč moramo agirati v drugo smer. Ampak moramo imeti za to tudi dobre argumente. Sem za to, da organiziramo, da eh, pripravimo pravila za zakonito priseljevanje. Vedno govorimo o nelegalnem priseljevanju ampak zakonito priseljevanje mora biti tudi točka, o katerem se pogovarja svet. Vemo, da je to zelo kontroverzna materija, ampak tudi, če je kontroverzna, jo moramo tem bolj eh, torej, obravnavati in jaz bom to na vsak način poskusil, kar zadeva nezakonito priseljevanje in kar zadeva um, prisiljence oziroma begunce, prosilce za azil. Vemo, da je svet razdeljen v tem vprašanju. Vendar eh, dejstvo, da svet ni eh, sposoben eh, sprejeti večjih načel, ni opravičilo za komisijo, da vedno spet poziva svet k temu, da najde boljše odgovore na to vprašanje. Potrebujemo seveda tudi več solidarnosti med severom in jugom nikoli nisem bil mnenja, da je da so problemi, s katerimi so, soočajo določene države, samo problemi teh držav. Politična solidarnost eh, narekuje nekaj drugega in eh, mislim, da moramo eh, bolj široko srčno eh, eh, tudi sofinancirati programe vračanja. In mislim, da delamo veliko napako v Evropi, kajti države drug za drugo um, reducirajo proračune in prispevke za uh, razvojno pomoč. Mi poskušamo reševati življenje na naših obalah, vendar pravzaprav jim moramo pomagati tam, kjer, odkuder prihajajo in kjer se soočajo s problemi, namesto da, da zmanjšujemo proračun za razvojno pomoč in sodelovanje eh, bi to morali povečati. 0,7 odstotka naj bi bil prispevek za razvojno pomoč. Države članice v Evropskem svetu je treba opozoriti na to 2005. Um, smo sprejeli ta cilj in tudi kar zadeva razvojne cilje tisočletja, smo daleč od um, doseganja teh cilja, ciljev. Torej, dovolj, ni dovolj, če rečemo, da smo glavni prvi donator na svetu, saj smo tudi najbogatejša celina in zato imamo tudi dožnosti. <laughs> gledala sem odziv uh, Ska, uh, ki ni bila zelo zadovoljna, Julija Ridar iz stranke Piratov. Za njo pa bo takoj spregovorila Helga Trupel in prosim, da odgovorite na obi vprašanji eh, skupaj, kajti moramo malo eh, pospešiti to razpravo. Gospod Juncker, govorim v imenu Evropske stranke piratov, kar zadeva um, načrtov za evropsko avtorsko um, pravo. Um, tudi med petimi prioritetami govorite o tem. Eh, kar zadeva avtorske pravice, so velike kontroverze v Evropi. Javna podjetja eh, naprimer redno kršijo pravila o avtorskih pravicah, včasih nezavedno vendar to ima pogosto veliko negativnih posledic in to ogroža tudi eksistenco ljudi. Kaj boste storili kot predsednik komisije, da bo evropsko pravo avtorskih pravic razumljivo in tudi spoštljivo, torej da ga bo, se ga lahko držati ali naj bi imeli enotni evropski naslov za avtorske pravice in kakšen komisar oziroma katere general, kateri generalni direktorat naj bi v prihodnje bil pristojen za avtorske pravice. Gospod Juncker, prisrčno dobrodošli v naši skupini, tu zadaj sedim, dobro jutro. E, rekli ste, da ste za izgradnjo digitalnega trga in da ste tudi za harmonizirane avtorske pravice v Evropski uniji. Kako e, Eh, kje vidite ravnovesje med harmonizacijo in kulturno raznolikostjo? Ali želite predvsem tudi okrepiti moralne pravice, ko gre za avtorske pravice? In razen tega moramo okrepiti pogodbeno pravo, da bodo umetniki in avtori v boljši pogajalski poziciji. Ali eh, ste pripravljeni iti v to smer? Um. Also wenn es um Urheberrechte geht. Ko gre za avtorske pravice, nisem pripravljen uh, vse obrniti na glavo, ampak vendar sem za večje spremembe. Mislim, da vidimo možnost za ustvarjanje delovnih mest pri oblikovanju eh, skupnega digitalnega trga. In zato bom rekel pa všalno. Uh, eh, treba je prekiniti to razdrobitev digitalnega sveta v Evropi. Preveč je regulatorjev, preveč imamo nacionalno, eh, nacionalnih pravil, zato je potreben velik skupen napor za harmonizacijo, tako da bomo digitalne možnosti, ki se nam ponujajo, izkoristili. Avtorske pravice, ki, imamo, ki jih imamo, Eh, obstaja od 2001 naprej, že 13 let se Evropska unija s tem ni ukvarjala, ker eh, je prišlo do velikih evolucij na tem področju, je tudi pravi čas, da se resno lotimo vprašanj avtorskih pravic. Da bi eh, to zadevo poenostavili, da bi to bilo bolj razumljivo, avtorske pravice ne smejo obvirati digitalnih ambicij Evrope, temveč morajo biti instrument za mobilizacijo digitalnega potencijala. CCD. Sem oseba, ki se zelo zauzema za avtorske pravice in nikoli ne bi sprejel, kajti to bi bilo v nasprejtju z mojim prepričanjem, z mojim kulturnim ozadjem. Eh, da bi avtorja obravnavali eh, kot nekoga, ki eh, je ustvaril neko bizarno plastično delo. Gre za avtorje, ki so ustvarili filme, pesmi, eh, torej gre za kreativno delo. In nesprejemljivo je, da te kreativnosti ne spoštujemo v družbi. Torej, kar zadeva avtorske pravice, mislim, da, moramo, da se moramo osredotočiti na umetnike, na avtorje teh umetniških del in na njihovo kreativnost in izkazati moramo spoštovanje. Je ne suis pas un habitant, madame. On the, oui, le permanent, oui. Die Generaldirektion generalni direktorat ali bo to ostalo pri generalnem direktoratu za notranje trg? Cuda si. Čestitam vam. Da. Ste se že ukvarjali z vprašanjem, s katerim se bom šele moral ukvarjati. Torej, nisem še razmišljal o teh podrobnostih, ampak prav gotovo bo kom, nek komisar pristojen za digitalni sektor in našli bomo tudi generalni direktorat, ki bo pristojen za to, ali je to direktorat za notranji trg, ne vem, ali je najbolje primiren za to. Torej, to bomo počakali. Eh. Prav gotovo bodo to napite razprave, predvsem v zvezi eh, z različnimi točkami in kako se boste približali. Judica Gentin iz Nizozemske bo nekaj eh, vprašala v zvezi s pranjem denarja. Hvala, gospod, eh, gospa predsedojoča, govoril, govorila bom nizozemsko. Gospod Juncker, res mi je siglo do srca, ko ste rekli eh, razvoj, sodelovanje 0,7 odstotka, to ne zadostuje. Torej, govorili ste mi iz srca, popolna preglednost pri multinacionalkah in tudi pri obdavčanju multinacionalnih podjetij. Eva Jolie je rekla, da mora biti transparentnost, preglednost pravilo. Sem poročevalka za pranje denarja skupaj s kolegom iz ELS in pripravljeni smo z vašo komisijo in svetom eh, začeti pogajanja. Evropski parlament se zauzima za odprt eh, register, torej da se ve, komu spada določeno podjetje. 694 glasov v Evropskem parlamentu se je izreklo za to. Zahtevamo registr v vseh 28 državah članicah, ki je odprt, tako da bomo lahko nastopali proti eh, slamnatim podjetjem. Ali lahko pri tem pod, eh, pričakujemo vašo podporo? v zadnji komisiji ta odprt registr ni bil del programa komisije. Komisar Barnier, pa tudi države članice in med njimi Nizozemska in Luksemburg so zelo zadržani. Potrebujemo na vsak način podporo Evropske komisije za uvedbo takega Evropskega registra. Hvala. Lahko. Uh, Eh, računate na mojo podporo. To je eh, zelo hitro dogovarjanje med predstavniki eh, držav Beneluxa. Hidi Hautala iz Finske je na vrsti naslednja in sicer jo skrbi pravna država oziroma vladavina zakonov. Hvala, da imam možnost postaviti vprašanje o pravni državi. Vedno govorimo o evropskih vrednotah. Povsod na svetu želimo um, spodbujati evropske vrednote in kubenhavnska merila so um, pogoj za članstvo. Obenem pa imamo težave s pravno državo. Pravno državo naprimer na mačarskem, kjer se močno omejuje svoboda izražanja, svoboda mnenja. Ali ste pripravljeni spodbujati mehanizem, da bi vladavino zakonov eh, lahko ustrezno ocenjevali v državah članicah. Nekdo je predlagal Kumnhavensko komisijo, ki bi to ocenjevala. Torej, eh, ocenjevala naprimer kršitve eh, neodvisnosti sodišč. In da bi na osnovi ocen te komisije potem izvedli ukrepe. Ta stvar se potem ni nadaljevala, ampak kot predsednik komisije bi imeli možnost, da nadaljujete ta razvoj ali bi lahko povedali, bi lahko povedali tudi nekaj o položaju na mačarskem, ki je zelo zaskrbljujoč. O mačarskem sem vse povedal z znanim rezultatom. Äh, ich bin der Auffassung, dass Smnenia äh, da je komisija na tem področju, da opravlja dobro delo, predvsem ko misarka Vivian Reding, äh, moja rojakinja. Jaz bom to delo brezpogojno nadaljeval, kajti to je vprašanje verodostojnosti. Preostalemu svetu kar uh, eh, 24 ur uh, uh, delimo nauke mongulcem, cem, uh, kitajcem in tako naprej, kako morajo vladati njihovim državam, kako je treba uh, Eh, organizirati pravosodne sisteme. Vedno kritiziramo, če nekaj v svetu ne funkcionira in tudi rečemo, kako naj bi eh, bilo bolje. In zato moramo storiti isto doma. Če pa pri nas stvari ne delujejo tako, kot naj bi, jih moramo omeniti. Ne gre za lov na čarovnice eh, proti posameznim državam, ampak da je to tema, evropska tema, ki jo je treba obravnavati, je sodi med moja temeljna prepričanja. Mi smo politični sistem, ki temelji na vrednotah. Politični sistem ni dober izraz. Smo politična unija, ki temelji na vrednotah. In to, da temeljimo na vrednotah, um, zato se moramo izkazati tudi kot um, vredne. Torej imamo tudi sedmi člen, V pogodbi sicer se atomsko bombo prižge, šele ko je vse že uničeno, ampak sedmi člen obstaja, ne smemo se delati, kot da ga ni. E, veliko razlogov je za to, da imamo ta sedmi člen, komisarka Reding je pripravila predloge za izvajanje tega člena. Torej, kaj vse je treba storiti na tem področju? eh, sem zato, da pri tem sodelujemo tudi s Svetom Evrope in z Beniško komisijo, ki jo zelo cenim, in z drugimi organi Sveta Evrope, ki imajo več strokovnega znanja na tem področju kot mi. Torej, za me to na vsak način ostaja tema. Ali je možno, da, če boš postal predsednik komisije, ali je možno, da bi res predvidil, predvidel dodaten instrument, kot je naprimer um, Kopenhavenska komisija, da bi to podprl. Kaj ti vidno je vprašanje, kako uh, kako nekako preprečiš, da določene države krijejo državo, kot je naprimer Mačarska. Zajmu ker mora biti to uh, za nas pomembna tema, se moramo s to ukvarjati. Ali se moramo sami s tem ukvarjati, je drugo vprašanje. V Evropskem parlamentu in Evropski komisiji se ne smemo delati, kot da bi ti dve inštituciji bili edini pametni na svetu. Svet Evrope je zelo uh, modra eh, organizacija v Evropi, ki je tudi širša kot Evropska unija in ki na mnogih področjih dela bolj učinkovito kot eh, komisija, svet in parlament skupaj. Imamo ekspertizo sveta Evrope, ki jo moramo izkoristiti in razen tega moramo poskrbeti za to, da bi čim prej pristopili Eh, listini o temeljnih, o človekovih pravicah sveta Evrope. Če ne bomo našli nikogar, ki bo opravil to delo, moramo delo opraviti sami. Če pa najdemo nekogar, ki to lahko opravi bolje, naj to opravi on. Teri Rajnke, to je zdaj zadnje vprašanje. Teri Rajnke o pravicah LGBT-jev, Teri je iz Nemčije. Terry, eh, gospod Junkar, eh, veseli smo, da vas imamo, da ste tu. Želim vas eh, vprašati eh, nekaj, kar je zelo pomembno. Enakopravnost in nediskriminacija. Dve skupini v družbi sta, kjer, ki se soočata z diskriminacijo v skoraj vseh evropskih družbah, to so ženske in eh, LGBT plus ljudje v eh, Sicer ste omenili to vprašanje že večkrat, ehm, tudi v zvezi z zastopstvom žensk v komisiji in vidimo, da ima Evropska raben tu tudi določeno odgovornost, da se zagotovi, da vsi lahko v celoti uporabijo svoje civilne in človekove pravice. V zadnji zakonodajnem obdobju je bil storjen dober korak eh, z direktivo o porodniškem dopustu, predvsem za ženske. Sedaj pa slišimo, da želi komisija umakniti to direktivo. To je za nas seveda alarm, kajti eh, menimo, prepričani smo, da moramo nadaljevati eh, tako, kot je to eh, zapisano v direktivi o porodni, porodniškem dopustu in razen tega. Um, smo, imeli, smo slišali tudi za strategijo proti homofobi, homofobiji. Torej gre predvsem za boj proti diskriminaciji lesbi, gejev, uh, trans in biseksualnih ljudi. To je za nas eh, zelo pomembno. Konkretno vprašanje, če boste predsednik komisije ali boste podprli strategijo proti homofobiji, ki bi jo pripravila komisija in drugič, kar zadeva direktivo o porodniškem dopustu, ali boste, boste podprli eh, to, da eh, to ponovno pride na agendo na dnevni red komisije. zavedam se problemov in situacij, ki jih opisujete, situacij, ki potem pogosto vodijo do problemov. Zelo se zauzemam za kampanjo, ki bi jo organizirala in financirala komisija, kampanjo proti homofobiji. Homofobija je preostanek iz časa, ki ga nikoli ne bi smelo biti. In v teh vprašanjih sem zelo angažiran in na področju proti diskriminaciji moramo doseči napredek ne eh, samo kar se tiče homofobijo, temveč tudi eh, druge skupine, ki so zaradi spolne usmirjenosti ali spolnega eh, spolnih lastnosti izključene. Evropa ne sme biti eh, skupnost, ki izključuje, temveč ki vključuje. Ali je treba postopati zakonodajno na vprašanjih, ki ste jih omenili, tudi kar zadeva eh, eh, eh homoseksualce, lezbike, geje in tako naprej. Ne vem, to gre za družinsko pravo, tudi za privatno pravo, zasebno pravo in za to so pristojne države članice. Mislim, da ne bi imeli velikega uspeha, če bi na evropski ravni prejeli zakonodajne akte o tem, ampak to sta pravzaprav dve ločeni vprašanji. Prvič treba je pojasniti, kaj si želimo, kako razmišljamo, kako naj bi se Evropa razvijala naprej. Na drugi strani pa izbire inštrumenta to bo verjetno nacionalni zakonodajni inštrument, to ima opraviti tudi subsidiarnostjo. Ampak to ne pomeni, da uh, ne moremo določiti načel, ki jih je treba upoštevati tudi v subsidiarnosti. Torej, mislim, da to ne bi koristilo, če bi na evropski ravni začeli spostaviti zakonodajni eh, inštrument, kajti eh, veliko bi bilo nasprotovanja temu, predvsem ker gre za družinsko pravo. Eh, o direktivi o porodniškem dopustu niste rekli nič. Eh, gospod Juncker pravi, da se je to zgodilo slučajno. Včeraj sem povedal nekaj o tem. Ne vem, ali je komisija že omaknila ta osnutek direktive. Uh, Eh, moji prišepetovalci pravijo, da, to, da je to storila komisija. Da se naj bi komisija spet ukvarjala s tem. Eh, torej, ta ritual, ki redno poteka v svetu, tega se zavedam, Torej, komisija bo očitno se spet pogovorila o tem, komisija se bo še enkrat ukvarjala s tem vprašanjem in potem je vprašanje, kako bo to šlo naprej na zakonodajni ravni. To je bil zadnji tematski blok tega zaslišanja. Merci beaucoup, Jean-Claude. In sedaj prepuščam eh, zaključke eh, gospodu Lambertu. Vem, da Žen-Klude Junkarja čaka še maraton danes, namreč še tri predstavitve, tako da bo moj zaključek zelo kratek. In sicer bom izšel iz eh, pripombe, ki jo je podal Junker sam, da potrebujemo medgeneracijski pristop k eh, evropskemu proračunu. Ja, takšen pristop potrebujemo pravzaprav na vseh področjih. In če si ogledamo politiko v Evropi v zadnjih petih letih, lahko gotovimo, da nismo uspeli zmanjšati eh, zadolženosti eh, držav članic in eh, situacija se je poslabšala na področju neenakosti, na področju revščine, na področju okolja in tako naprej obstajajo velike razlike med eh, finančno zadolženostjo, med eh, socialno zadolženostjo in med okoljsko zadolženostjo. Socialno zadolženost lahko zmanjšamo, če zmanjšamo revščino, če zmanjšamo brezposelnost, vendar se o tem ne moremo pogajati. Okoljske zadolženosti pa eh, ne moremo več zmanjšati, ko enkrat do nje pride. E, in zato potrebujemo e, ustrezne politike, za naravo se ne moremo pogajati. Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je, ali bo e, Jean-Claude Juncker predsednik komisije, ki, nam, ki bo omogočil spremeniti politiko v Evropski uniji ali se bo osredotočil tudi na okoljsko in pa socialno področje, kajte ravno na teh dveh področjih je potrebnih največ sprememb. Tukaj je potrebno poskrbeti za preobrat, vsaj po našem mnenju. To je torej glavno vprašanje za naslednje dni in eh, ko bomo našli odgovor na to vprašanje, bomo lahko sprejeli tudi svoje stališče glede podpore Jean-Claude Junckerju. Najlepša hvala, Jean-Claude. ni veliko politikov, eh, ki so pripravljeni eh, priznati, da določeno eh, področje ne poznajo ravno najbolje. Jean-Claude Juncker je to storil in zato se mu zahvaljujem. Tudi vsem vam se zahvaljujem za vprašanja. Uspeli smo tudi opraviti to razpravo v zastavljeni časovnici.